guten tag meine sehr geehrten lep pozdrav dame in gospodje kolegice in kolegi začenjamo z razpravo odboru za nadzor računa danes popoldne in jutri cel dan dnevni red ste prejeli vam pa sporočam da bo današnje srečanje na voljo tudi preko spleta razpoložljivi jeziki so tudi znani kakšna pripomba na dnevni red ne potem pa predlagam, da se kar takoj lotimo vsebinskega dela dnevnega reda. In sicer točka 3, letna poročila o subsidijarnosti in sorazmernosti za obdobje 2012 do 2013. Pripravljalka mnenja gospa Šulin, izvolite. Hvala za besedo, predsedujoča. Najprej bi se zahvalila vsem za sodelovanje pri tem poročilu. Prijeli smo tudi tri amandmaje, ki so v glavnem vsi sprejemljivi. V zvezi z tem mnenjem o letnih poročilih o subsidarnosti in sorazmernosti za obdobje 2012-2013 pozdravljam odločitev komisije o začetku javnih posvetovanj o pregledu smernic za oceno učinka in smernic za posvetovanje za zainteresiranimi stranmi o boljši zakonodaji, subsidarnosti, sorazmernosti in pametnih predpisih, katerih komisijo pozivam k boljšemu komuniciranju s civilno družbo. Smo seznanjeni za novimi cilji politike komisije glede pobud in predlogov zakonodaje Evropske unije in sicer z nižjimi stroški koristi za državljane, podjetja in delavce, ki se gibanjem nepotrebnim upravnim bremenom. Seznanjeni smo, da bodo proračunski organi pri pripravi proračuna Evropske unije upoštevali celovito oceno rezultatov politik, ki jih podbira, podpira komisija. Menim, da bi morali oceniti in dokazati, ali so programi iz večletnega finančnega okvira skladni z načelom subsidarnosti v smislu dokazljive dodane vrednosti v upravičenih državah članicah. Zaskrbljena sem, ker se sredstva iz proračuna Evropske unije v nekaterih primerjih porabijo za projekte, ki ne prenesejo dejanskih rezultatov. Zato pozivam komisijo naj preuči možnosti, da se za projekte z večjim lokalnim finančnim vplivom upeljejo ocenjevanje na kraju samem. Nadalje po, eh, ponavljam poziv k porabi nacionalnih ocen učinka, da dopolnijo ocene učinka, ki jih eh, podporo predlagani zakonodaji opravi komisija in menim, da bosta nedavno ustanovljena oddelka za oceno učinka v parlamentu pozitivno dopolnila delo komisije. Pozivam komisijo na računskemu sodišču predlaga, da v svoja posebna poročila o deljenem upravljanju, ker je to primirno, vključi tudi preverjanje subsidarnosti in sorazmernosti inštrumentov Evropske unije. Pozivam komisijo naj v skladu z načelom sorazmernosti poenostavi postopek pridobitve sredstev Evropske unije, da bi bil prijavni postopek učinkovitejši in usmerjen k rezultatom. In še zadnji dve točki opominjam komisijo, da je parlament odgovoren za nadzor izvrševanja proračuna Evropske unije, pa tudi za to, da zagotovi, da komisija prevzame odgovornost za njegovo upravljanje. Podarjam, da parlamentarni nadzor spada tudi stroškovni vidik s podarkom o odpravi storjenih nepravilnosti in preučevanjem napak. In na zadnje pričakujem, da bo komisija razvijala sinergije med proračunom Evropske unije, nacionalnimi in podnacionalnimi proračuni ter jih predložila v oceno skladnosti z načelom subsidarnosti. Ja, Hvala lepa. Torej ta točka devet, kjer eh, opominjamo komisijo, da je parlament tudi ti odgovoren za razrešnico, kaj ti pogosto je dejstvo, da komisija tega se žal ne zaveda vedno. No, hvala za ta opomin. Torej, trije amandmaji, kakšna pripomba, kar zadeva to predstavitev, zdi se, da ne. Potem pa sprašujem, kdaj glasujemo, kolegica? Kdaj bodo glasovanja? 5. maja, kot vidim v odboru za pravne zadeve pa 16. in 17. junija, kar pomeni, da bomo pač do glasovanja to točko dali na mirovanje. Tako, zdaj pa točka 4, posebno poročilo o jamstvu EU za, mladi, za mlade, prvi koraki in prihodna tveganja pri izvajanju. Besedo dobi za to pristojni član računskega sodišča. Ah, Gospod Ivanova sem že videla pred vrati, ne vem, kdo je zdaj tisti, ki bo spregovoril na to temo. Naj tudi sporočim, da so povabljeni tudi člani odbora za poslovanje, čeprav nikogar od njih ne vidim tu v dvorani, kar se kakor obžalujemo, ampak dejstvo je, da vedno vabimo člane pristojnih odborov na naše seje, ko obravnavamo njihove točke. No. No. No. Ja, ja, tudi mi se včasih izgubimo tu, ampak nič hudega. Tako, gospa Ivanova, dobrodošli. Dobrodošli vi in eh, vaša ekipa. Gre za pomembno posebno poročilo, ki je pred nami in kar takoj vam dam besedo. Izvolite. Thank you, Madam Chair. Hvala, gospa predsedujoča. Honorable members. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, hvala, da ste nas prijeli danes. Zlasti hvala vam, gospa predsedujoča, za to, da ste omogočili predstavitev tega posebnega poročila na prvem sestanku vašega odbora po objavi 24. marca. Hvala tudi poročevalki gospe Karembah, poročevalcem senci, podpredsedujočim in koordinatorjem, celotnemu odboru KONT kaj te ta zgodnja predstavitev velja predvsem sekretarjatu, saj kaže, kakšna je zaveza in pomen, ki jo kont prepisuje mladim in brezposobnosti. Na začetku dovolite nekaj številk. Leta 2014 7,5 milijona ljudi, mladih ljudi, ni bilo zaposlenih to so tako imenovani nic. Več kot pet milijonov ljudi ni moglo najti zaposlitve na trgu dela. Vrzel med državami, kjer imajo najviše in najnižje stopnje brezposobnosti, so zelo, zelo visoke, med 7,8 odstotkov v Nemčiji do 15 oziroma 53 odstotkov v Španiji junija 2014. Študija iz leta 2012 je pokazala, da so stroški brezposobnosti mladih zelo visoki. 103 milijarde ljudi ali 1,3 odstotka BDP-ja Evropske unije. Številke govorijo same zase in kažejo, da to predstavlja velik izziv za večino držav članic Evropske unije. V tem kontekstu je Evropska unija začela z veliko pobudami, ena od teh je tudi jamstvo za mlade, ki želi na sistematičen način ponuditi alternative za zaposlitev, tudi pripravništvo, vajeništvo in tako naprej. Tri točke želim izpostaviti v svoji predstavitvi. Namreč najprej pristop, ki smo ga imeli pri reviziji, ugotovitve in priporočila. Kar zadeva pristop, naslednje. Sam pomen te teme in visoka politična prioriteta je povzročila, da smo se na sodišču lotili te teme. Danes predstavljamo samo prvo oceno, šele prvo oceno in predvidevamo, da bo to relevantna povratna informacija, kar zadeva jamstvo za mlade, preden se bo denar sploh porabil. Na tej zgodnji stopni smo ocenili, ali so službe komisije zagotovile ustrezne, ustrezno podporo državam članicam. Pri naši oceni smo ocenjevali načrte za izvajanje na vzorcu petih držav Francija, Irska, Italija, Litva in Portugalska pri naši oceni smo izpostavili tudi potencijalna tveganja, kar zadeva schemo jamstva za mlade. Želimo pri tem biti tudi pravočasni in relevantni, zato bo kasneje še letos pripravljeno poročilo. Poročili smo kar nekaj pobud komisije v okviru tega, ki so del pobud za priložnosti za mlade. Letos nameravamo začeti tudi z revizijo samega izvajanja scheme jamstva za mlade na ravni držav članic. Med to prvo revizijo smo ugotovili, da je komisija zagotavljala pravočasno podporo državam članicam pri vzpostavljanju schem jamstva za mlade v okviru omejitev priporočil sveta. Komisija je naprimer zagotovila smernice državam članicam za oblikovanje smernic v petih mesecih in ukrepov. Tudi pravočasno so ocenili načrte za izvajanje in ugotovili, kje so pomankljivosti. Države članice pa niso vedno revidirale svojih načrtov pravočasno. Vseeno pa ne moremo vsega jemati za samoumevno. Tri glavna tveganja smo izpostavili pri izvajanju scheme jamstva za mlade, kar zadeva primernosti finančnih sredstev, dobre kakovosti storitev, ki se zagotavljajo mladim brezposobnosti in pri načinu, kako komisija spremlja izvajanje te scheme. Naj se osredotočim na ta tri tveganja. Najprej glede primernosti finančnih sredstev. Ob upoštevanju obsega brezposobnosti mladih bo izvajanje precej drago. Zato potrebujemo robustno oceno in robusten sistem financiranja za ustrezno financiranje. Za obdobje 2014-2020 se bo schema delno financirala ta schema preko Evropskega socialnega sklada in sicer v višini 12 milijonov evrov. Dodatna sredstva pa bodo potrebna za kratkoročne ukrepe za brezposelne mlade za izvajanje strukturnih sprememb, ko gre za izobraževanje, usposabljanje, iskanje zaposlitve in tako naprej. Naše sodišče je ugotovilo, da ni bilo določenih še stroškov v nobenih od petih držav članic, ki so bile vključene v vzorec, ki smo ga ocenjevali in revidirali. In da ni bilo predstavljenega stroška strukturnih reform. 9 od 28 držav članic ni zagotovilo nobenih informacij in podatkov o predvidenem financiranju. Komisija ni, ni pripravila ocene učinka in ocene, ki jih imamo na voljo, so samo ocene iz leta 2012, ki kažejo, da bi bil ta strošek 21 milijonov evrov. ILO je pri svoji oceni 24 držav članic ocenila, da bi bil strošek v višini med 0,5 do 1,2 odstotka BDP-ja. Zadevni viri financiranja lahko vplivajo na izvajanje same pobude in scheme. Drugo tveganje je pomankanje opredelitve dobre kakovosti ponudbe oziroma storitev. Priporočila sveta pravijo, da morajo imeti vsi mladi pod 21 letom, pod 21 letom na voljo dobro kakovost storitve. Ampak kaj je to? Opredelitve nimamo. Kakovost ponudbe je zelo pomembna. Brez minimalnega nabora atributov glede pogodbe, kako dolga naj bo, glede stroška življenja. Obstaja še tveganje, da bodo mladim ponudili delovna mesta, ki jim ne bodo pomagala pri izboljšanju svojih kratkoročnih, srednjeročnih in tudi dolgoročnih izgledov za karjerno pot. Tretje tveganje pa je povezano z dejstvom, da spremljanje še vedno ni v celoti pripravljeno. Treba pa je spremljati razvoj in izvajanje scheme jamstva za mlade tako, da bo to res pomagalo mladim v Evropi, ki so brezposelni. Ureditve za obsežno poročanje in spremljanje še niso pripravljene. Različne scheme za Poročanje so sicer na voljo, ampak po priporočilu sveta se ne predvideva, da naj bi poročali o tem tudi Evropskemu parlamentu. Poleg tega pa tudi ni nobenih načrt za sistematično poročanje o schemi jamstva za mlade kot celote. Skup, uh, uredba o skupnih določbah določa, da naj bi o tem poročali tudi parlamentu, vendar pa nimamo nobene določbe, da bi poročali tudi o nacionalnem viru financiranja. Zaradi tega lahko pride do tveganja, da zainteresirane strani ne bodo imele celovitega pregleda glede tega, kako ta schema res pripomore k izboljšanju stanja na področju brezposobnih mladih. Naj zaključim s priporočili. Na podlagi ugotovitev, ki sem jih malo prej omenila, smo zagotovili, smo podali tri priporočila, kako naj izboljšamo učinkovitost izvajanja scheme jamstva za mlade. Prvo priporočilo je povezano s financiranjem države članice, naj bi zagotovila jasen in celoviten pregled stroškov vseh načrtovanih ukrepov za boj proti brezposobnosti mladih, zato da lahko komisija oceni potrebe Komisija naj tudi izboljša naravo po ponudbe in kakovost ponudbe. Na ta način naj se pomaga tudi pri vajeništvu in pripravništvu in drugih podobnih ukrepih iz eh, proračuna Evropske unije. In še zadnje priporočilo je povezano s poročanjem. Komisija naj pripravi celoten celovit sistem za spremljanje izvajanja strukturnih reform, izvajanje scheme jamstva za mlade in o tem naj poroča tako parlamentu kot svetu. Gospa predsedujoča, upam, da bo naše poročilo koristno tudi za vas in se veselimo našega plodnega sodelovanja in razprave. Hvala za pozornost. Ja, vielen Dank für den... Ja, najlepša hvala za to pomembno poročilo, kajti gre za v tem trenutku enega ključnih problemov, s katerim se ukvarja Evropska unija. Poročevalka je gospa Kadenbach. Želite takoj besedo? Izvolite. Ja, lep pozdrav in eh, zahvala tudi z moje strani računskemu sodišču in uh, pristojni članici gospe Ivanovi za to pomembno poročilo in veseli me, da ste to opravili tako zgodaj in eh, res se zahvaljujem za kooperativno delo. Gre za pomembno poročilo, ki pa mislim, da je v medijih morda naletel na napačen odziv. Namreč tu gre seveda za to, da pokažemo, kako pomembna je eh, ta schema jamstva za mlade stov z vidika brezposlenosti in pomembno je, da je komisija že dejala, da bodo na voljo nova sredstva za obdobje prihodnje obdobje ne bi imeli vse tja do 31 milijard evrov, kot jih ocenjuje tudi ELO kot potrebna sredstva in priporočilo, ki iz tega izhaja, je, da se zagotovi financiranje z namenom razširitve spektra sofinanciranje teh projektov. To je pomembno. Naslednja zadeva. Tako kot v priporočilih računskega sodišča, tudi mi menimo, da je tu treba izboljšati samo naravo teh ponud. Manjka nam namreč opisov, kako naj bi sploh izgledala ta delovna mesta za mlade, da bodo dejansko predstavljala trajnostno evropsko dodano vrednost, kajti to je tista naloga, ki jo želimo doseči z evropskimi sredstvi. Kar pa vsekakor potrebujemo, pa je, da se financiranje jamstva za mlade eh, iz eh, socialnega sklada in iz pobude za zaposlovanje eh, mladih vse skupaj namreč predstavlja zelo kompleksno orodje in zato potrebujemo ustrezne usmeritve strani komisije, da bodo ta sredstva resnično ciljno usmerjena in eh, da bodo namenjena pri, v prihodnost usmerjenim programom za poslovanje in izobraževanja. Razmere v članice so zelo raznolike, tako da tu ne gre za to, da bi imeli neko splošno priporočilo, ampak tukaj imajo res jasna, konkretna, specifična priporočila za vsako posamezno državo ali celo eh, regijo znotraj držav. Komisija, kot je zapisano v tem poročilu računskega sodišča, želi nameniti veliko kadrov in sredstva za to, da se uspešneje borimo proti presposobnosti mladih, ampak to, če se ne najdemo, kar pogrešamo, no ne mi, ampak računsko sodišče to pogreša, to podarjam, pa je ustrezna koordinacija izvajanja v državah članicah eh, in med državami članicami. In tu mislim, da vsekakor obstaja velik potencial za izboljšave. Prav tako je velika škoda, da v določenih državah članicah kljub eh, razpoložljivosti teh sredstev zdaj sposobnost absorpcije v nekaterih regijah ostaja zelo nizka tam namreč, kjer bi bilo verjetno najbolj nujno zagotoviti ta sredstva, se ni naredilo dovolj za njihovo porabo. In zato mislim, da potrebujemo več sodelovanja tudi na upravnem in eh, kadrovskem področju, da se okrepi administrativne in kadrovske kapacitete za izvajanje teh programov. Kajti lahko imamo še tako dobro jamstvo za mlade na papirju in še ne vem koliko eh, sredstev, ampak niti ene nove službe ne bo, če ne bo tudi na terenu ustreznih ukrepov, ki se bodo ciljno izvajali. Vemo, da mi kot Evropska unija nimamo resničnih pooblastil na področju aktivne politike zaposlovanja, ampak skupaj s komisijo kot eh, Evropski parlament kot Evropska unija, kot takšna, vendar lahko zagotovimo ustrezne postopke za to, da se izvaja to jamstvo za mladi skupaj z članicami. Naslednja zadeva, in to me veseli, vsekakor pozdravljam predlog komisije za spremembo uredbe 13.4 skozi 2014, kajti pomembno je, da se zagotovi ne en odstotek, ampak 30 odstotkov sredstev, kaj ti to bo vsekakor dalo nek pomemben zagon celotni zadevi. Čisto nasplošno sem mnenja, da ukrepi na področju trga dela vedno morajo iti z roko v roki z izobraževanjem, zaposlovanjem pa tudi eh, z drugimi makroekonomskimi in predvsem socialno-političnimi ukrepi. Hvala še enkrat. Uh, računskemu sodišču. Mislim, da bomo skupaj s kolegicami in kolegi pripravili zelo dobro poročilo. Bi pa prosila kolegice in kolege, da tudi v komuniciranju na vzven opozorimo na to, da gre tu za zelo dober, učinkovit model, če se ga seveda ustrezno izvaja eh, na terenu. Na začetku morda malce še šepamo v implementaciji, ampak vendarle ne moremo tega inštrumenta vnaprej obsoditi, kajti kot Avstrika lahko s ponosom eh, povem, da se imamo nekako za iznajditelje tega jamstva za mlade in eh, imamo zelo nizko stopnjo brezposobnosti med mladimi in zato mislim, da lahko pokažemo in se izkažemo z modelom, ki v praksi funkcionira in eh, zato vsekakor lahko samo pozovemo ostale države članice, da naj uporabijo to sredstvo, da naj razvijajo programe, da naj izvajajo ustrezno koordinacijo in tudi izmenjujejo najboljše prakse. Hvala. Hvala lepa. Gospa Lope Fontanje se je javila k besedi, izvolite. Gracias. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej ne povem, da sem skrbno prebrala delovni dokument, ki ga je pripravila poročevalka. Najprej najlepša hvala za upravljeno delo, hvala lepa tudi za vsebino. Na splošno gledano lahko to vsebino podpremo. Poleg tega se popolnoma strinjam s tem, da bi se morali odkrito pogovoriti o tem, na vse zadnje gre za pozitiven program. V tem trenutku, ko veliko kritičnih pripomb leti na Evropsko unijo, je to zadeva, ki bi lahko državljanom pokazala, da nekaj počnemo, da sprejemamo ukrepe, ki so naklonjeni zaposlovanju v vseh državah Evropske unije. Sporočevalko se strinjam tudi glede tega, da bi bilo dobro, če bi to jamstvo za mlade ukrepili z dodatnimi sredstvi, tako da bi v vseh sedmih letih programa tudi to jamstvo bilo uspešno. Vemo, da sredstev ni, veliko, ampak za jamstvo bi resnično potrebovali več sredstev v sedemletnem okvirnem programu. Strinjam se tudi s tem, da bi morala komisija še naprej morala podpirati nacionalne, regionalne in lokalne organe, zato da bi se jamstvo lažje izvajalo. Tako kot poročevalka tudi sama menim, da moramo dosledno spremljati kako se izvaja to jamstvo in kakšne rezultate dosega. Imam pa nekaj pomislekov glede predloga, da bi vključili zavezojoče cilje znotraj evropskega semestra. Želim si, da bi pročevalka povedala kaj več o tem predlogu, kaj ima v mislih, ko govori o zavezojočih ciljih, kam točno bi to vključila. Komisija bi po mojem mnenju morala razširiti tudi najboljše prakse v zvezi z tem jamstvom. Avstrija je zagotovo zgled, ki mu lahko sledimo. Se pa strinjam s poročevalko, ki pravi, da bi komisija morala sprejeti zavezo, da bo zagotovila znesek, kot ga je obljubila za predhodno financiranje v okviru Evropskega socialnega sklada. Strinjam se tudi s tem, da je pomembno v okviru politik za zaposlovanje ustrezno integrirati tudi ostale politike, kot so socialna politika in politika izobraževanja. To je vse. Hvala. Hvala. Kolega uh, eh, Vorben. Hvala lepa in hvala gospe Ivanovi in poročevalki za delo vloženo. To. to je res pomembno poročilo. In tema brezposobnosti mladosti mladih je zelo pomembna za, za nas. Številke v poročilu so škandalozne. To je res škandal našega časa, ko vidimo stopnje brezposobnosti 40-50 odstotkov v nekaterih državah članicah, kar res pomeni, da moramo narediti nekaj v zvezi s tem problemom. Podpiram to pobudo in pozdravljam vsebino poročila sodišča in tudi besedilo poročevalke. Eno vprašanje je seveda financiranje. In ko smo govorili o financiranju teh schem, smo lani prišli že do številke 21 milijard evrov in da to mogoče ne bo dovolj denarja za izvajanje scheme. Seveda pa moramo vedeti, da imamo še druge scheme na voljo, še druge programe in zato podpiram tri predloge, ki jih je sodišče podalo, zato da bi imeli celovit pregled nad ukrepi, ki se izvajajo da bi ugotovili, kateri finančni viri so spol sploh na voljo. Ali res potrebujemo ne le 12, ampak 21 milijard evrov. Seveda je treba zagotoviti dobro kakovost storitev. Če imamo preveč schem v Evropski uniji, ki ciljajo na mlade, bo to preveč razpršeno pri nas v Združenem kraljestvu, mislim, da smo imeli preveč schem in je bila to predvsem izguba časa, rezultati niso bili dobri, sploh z vedika kakovosti. Tudi tretje priporočilo o spremljanju o schem za jamstva za mlade je, se mi zdi zelo pomembno. Želim pa se osredotočiti na to, kar je povedala poročevalka glede izvajanja, izdajanja smernic za izvajanje na ravni držav članic. nekaterih državah članicah je težava tudi s stopnjo absorpcije in to bi lahko izpostavili v poročilih. Imam pa tudi vprašanje za sodišče. Ali menite, da tam, kjer je prišlo do nekaterih težav v državah članicah, je prišlo do teh težav zato, ker se že na samem začetku niso želele prav vključiti v scheme jamstva za mlado zaradi premalo informacij, zaradi absorpcijskih sposobnosti. Vem, da je Združeno kraljestvo recimo ni želelo že na samem začetku se vključiti v te scheme. Zdaj pa kolegica Novako, naslednja na seznamu. Uh, Pozdravljam prizadevanja računskega sodišča to poročilo je za nas res posebno. Sam sem prepričan, da moramo narediti še veliko. Imamo domačo nalogo, prepričan pa sem, da lahko schema deluje. Brezposobnost mladih zajema številne ukrepe. In če imamo preveč schem, ne moremo posamezno doseči ciljev. Jamstva za mlade potrebujejo predvsem podporo držav članic in vseh zainteresiranih strani za to, da bomo dosegli željene cilje. Tako informacijskih središč, kot tudi zavodov za zaposlovanje. Spremljanje izvajanja ukrepov, je v deljeni pristojnosti države članice in komisije. Države članice zagotavljajo tehnično pomoč in to pravočasno. Tudi komisija to zagotavlja, države članice se morajo k temu zavezati. Obstajajo pa velike razlike po državah članicah Evropske unije. Izvajanje sheme jamstva za mlade je v nekaterih državah članicah dobro, v nekaterih pa tega praktično ni. Priporočila sveta se slabo izvajajo v številnih državah članicah in zaradi tega dolgoročna trajnost in vzdržnost teh ukrepov ni zagotovljena. Tu obstaja priložnost za države članice pa tudi tveganje, kajti prihaja do več dela zaradi starega in novega programskega obdobja, zaradi večje, večjega upravnega bremena. Države članice pa se morajo predvsem osredotočiti na izide, na rezultate, ne samo na absorpcijo sredstev, zato da bomo dosegli dolgoročne rezultate. Države članice se morajo zavezati k dolgoročnemu izvajanju tem, teh ukrepov. Tudi komisija se mora, si mora prizadevati za to, tudi za to, da se zapolnijo vrzeli, kar zadeva izvajanje po vsej Evropski uniji. In sicer gre za spretnosti, usposabljanje, javno-zasebna partnerstva in izboljšanje dostopnosti do sredstev. Države članice morajo zagotoviti nacionalna sredstva za spodbujanje zaposlovanja mladih in eh, zagotoviti boljše sodelovanje z evropskimi skladi, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Države članice morajo pokazati jasno zavezo z jasnim financiranjem pobud v okviru schem jamstva za mlade. Nacionalni in lokalni organi morajo zagotoviti zmogljivosti za to, da se ti ukrepi izvajajo. Drugače komisija nima nobene pravne podlage, da vpliva na lokalne organe, kako naj izvajajo ta jamstva. Države članice morajo upoštevati tudi obstoječe dobre prakse, ki jih identificirajo Evropske javne mreže Zavodov za zaposlovanje. V tem, teh schemah obstaja možnost dodane vrednosti in zagotavljanja jasne vrednosti za denar, ki ga porabimo. Treba zagotoviti tudi okvir kazalnikov, v kombinaciji z drugimi kazalniki, ki se ne osredotočajo na rezultate, na izide in naj spremljajo status posameznikov, ki, imajo, ki so upravičenci ukrepov za zmanjšanje brezposobnosti mladih. Prihodnja poročila računskega sodišča naj upoštevajo tudi to, da je brezposobnost mladih nekaj, kar moramo uporabiti tako na lokalni in regionalni ravni kot vzvod za boljše zaposlovanje mladih. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je kolegica Alijo. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Najprej bi se seveda rad zahvalil računskemu sodišču in tudi poročevalki za to pomembno poročilo, ki se nanaša na jamstvo za mlade in na zaposlovanje mladih Naleteli smo že na prve težave, namreč težko ocenjujemo, kakšen je vpliv tega programa na zaposlovanje, težko ocenjujemo politike, ki se izvajajo na nacionalni ravni, kako se to povezuje s politiko, ki se izvaja na evropski ravni. Ne vemo, kakšni so rezultati. Če vzamem za zgled Francijo, 11 milijard smo namenili za, za izobraževanje in poklicno usposabljanje. S tem so se skušali boriti proti brezposobnosti mladih. Toliko sredstev je šlo v Franciji na lokalni in nacionalni ravni. Mislim pa, da bi morali resnično opraviti oceno učinka, predvsem pa bi morali vsako fazo oceniti posebej v vseh državah članicah, zato da bomo vedeli, koliko sredstev se namenja za jamstvo za mlade, ki je namenjeno prihodnosti naših mladih, ki je namenjeno tudi temu, da zagotovimo mladim delovno mesto. 55 odstotkov mladih je brezposelnih v Španiji, 7 odstotkov v Nemčiji. Vemo, kakšne so številke svetovne organizacije dela, ta pravi, da bi potrebovali še dodatnih 12 milijard. Zato se sprašujem, če ni sedaj nastopil trenutek za to, da potegnemo črto pod vse politike, ki smo jih izvajali, zato da bomo vedeli, zakaj se porabljajo sredstva, da ne bomo slepo zapravljali denarja, kajti očitno se je to zgodilo v naši državi. Hvala. Naslednji kolega Vali. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa tudi računskemu sodišču za to poročilo. Vesel sem, da bo nekdo dejansko analiziral vse te programe. V moji državi te programe razglašajo kot čudežne programe, s katerimi bomo razrešili situacijo brezposelnosti mladih. To je zelo resen problem, ampak nažalost ugotavljamo, da delo, ki smo ga upravljali v okviru teh programov, ni privedlo do rezultatov, ki smo si jih želeli doseči na začetku. Zakaj v svojem bistvu ta program ne deluje? Zakaj schema jamstva za mlade ne deluje? Zato, ker so na gospodarski ravni zadeve precej dramatične, obstajajo precejšne razlike tudi znotraj evroobmočja, gre za razlike, ki so bile ponekod tudi umetno ustvarjanje. Težko bo ponovno vzpostaviti ravnotežje, je pa to tisto, kar potrebujemo, če želimo vzpostaviti dejansko gospodarsko in monetarno unijo če želimo kot regija biti enotni, moramo odpraviti vsa ta neravnovesja. Očitno pa je, da države članice niso pripravljene storiti dodatnih korakov naprej, teh temeljnih korakov. Kaj se dogaja? Imamo brezposelno mlade, mlade, ki odhajajo v tujino, socialni sistemi na nacionalni ravni se sesuvajo, prebivalstvo se stara, mladi odhajajo v tujino na delo, ker je tam gospodarsko stanje boljše. Še nekaj negativno vpliva na vse skupaj. Namreč ko nek mlad človek diplomira oziroma ko se usposobi, ne more dobiti ustreznega, dovolj plačanega delovnega mesta, dobi delovno mesto, na katerem je plačan tisoč evrov na mesec, stroške življenja pa nosi v višini 2000 evrov. Zato bi morali več narediti na tem področju. Obstajajo tudi dodatni instrumenti, ki smo jih dali na voljo, naprimer sklad za prilagajanje globalizaciji, potem sklad oziroma jamstvo za mlade, predvsem za odpravljanje brezposelnosti mladih. V tem prehodnem obdobju, ko bomo slejko prej naredili korake do enotne gospodarske in monetarne unije, to zadošča, ampak na dolgi rok je to premalo. Predvsem se tudi sredstva uporabljajo na predvsej neuravnotežen način. Pojavlja se tudi vprašanje, kako se s temi sredstvi upravlja na regionalni in lokalni ravni. Po mojem mnenju bi morali zagotoviti predvsem popolno preglednost, popolno preglednost predvsem pri teh javnih sredstvih. Vsak državljan, ki želi preveriti, kako se porablja ta sredstva, bi moral imeti možnost, da te podatke tudi pridobi, pa ne zgolj podatke v smislu program X je bil deležen toliko in toliko sredstev. Posameznik bi moral imeti možnost dostopati do informacij glede tega, koliko sredstev se je porabilo za kater program, koliko ur se je s tem plačalo in tako naprej. Vedeti moramo tudi, kdo koristi te programe. Skratka, popolna preglednost. V nasprotnem primeru se bo zgodilo, da bomo financirali nek klientelistični sistem, v okviru katerega bodo sredstva namenjena špekulantom in to so običajno osebe, ki v času krize služijo na račun davkoplačevalcev. Skratka, čaka nas predvsej podrobno delo, ki ga bo treba upraviti. Predvsem se mi zdi, da bi morali storiti nekaj zopr ta sistem, ki trenutno vlada. Upam, da bomo v prihodnje vzpostavili dodatna delovna mesta tudi s tem jamstvom za mlade, da bomo odpravili gospodarska neravnotežja. V nasprotnem primeru bomo zgolj priča temu, kar doživljamo že sedaj. Hvala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 Stopnja brezposobnosti se niža in je letos februarja dosegla najnižjo stopnjo od leta 2012 za euroobmoče, od septembra 2011 pa za celotno 28-terico. Ampak obstaja tukaj velik toda. To je odraz številnih, odraz številnih dejavnikov, to nima opravka z našo schemo. Med državami članicami obstajajo velike razlike brezposobnost mladih in številke so še vedno precej problematične. Evropska unija je zdaj na križišču. Odločiti se moramo, ali bomo, ali bomo uporabljali scheme, kot je jamstvo za mlade, aktivne scheme, ali pa bolj socialne sisteme, socialne ukrepe, ki pa bodo imeli velike makroekonomske učinke. Jamstva za mlade se mi zdi, da so pravi odziv na trenutno situacijo. To bo pripomoglo k dolgoročnemu izboljšanju. Vedeti pa moramo, da če bomo danes začeli s tem, bodo rezultati znani šele na dolgi rok ne želim podati veliko primerov, ampak naj se dotaknem primera Nemčije. Nemčija je temeljito spremenila trg dela pred desetimi leti, šele zdaj pa to prinaša sadove tudi, kar zadeva stopnjo brezposobnosti mladih. V Nemčiji je ta stopnja najnižja v Evropski uniji, kar pomeni, da potrebujemo strukturne izboljšave in reforme. Veseli me, da je bilo pripravljeno to posebno poročilo. Hvala računskemu sodišču in gospe Ivanovi. Najprej menim, da moramo najti ravnovesje med realističnimi pričakovanji in naravo potreb, ki smo jim priča. Kot ste sami omenili, v Evropski uniji obstajajo velike razlike. Nimamo ustrezne ocene potreb, kar pomeni, da še vedno ne poznamo dejanskih potreb držav članic. Poleg tega pa, in to je zame tudi najpomembnejše, obstaja velik potencial na področju motiviranja zasebnih sredstev, zlasti pri dejavnosti prehoda med šolo in službo obstajajo veliki potencijali za uporabo zasebnih naložb. Omenjen je bila že točna opredelitev dobrega oziroma kakovostnega delovnega mesta. Z našega vidika, kako bomo nadzorovali nekaj, če nimamo neke opredelitve, potem tega ne moremo nadzorovati. To je velika naloga za komisijo, da pripravi skozi razprave opredelitev tega, kaj naj bi bilo tako imenovano good quality job, kakovostno delovno mesto. Odbor IMKO je pravo mesto za razpravo o tem, se vključuje tako predstavnike komisije in poslancev. Zame je dobro oziroma kakovostno delovno mesto vsako, ki motivira mlade. To je moje sporočilo komisiji, kako motivirati mlade oblikovati in ustvariti moramo motivacijo, ki je, ki je mladim primankuje. Pri brezposobnosti mladih pa ne gre samo za schemo jamstva za mlade, ampak gre za kombinacijo ukrepov. Vabim računsko sodišče, da pripravi podobno posebno poročilo čim prej, kajti potrebujemo ga zdaj. Če ne bomo začeli z delovanjem takoj, bomo izgubili ta moment za začetek izvajanja reform za boj proti brezposobnosti mladih. Hvala lepa. Naslednji kolega Šolte, izvolite. Uh, hvala za besedo, gospa predsedujoča. Uh, sam seveda bi se strinjal z večino tega kar je kolegica eh, dlabajeva ravnokar eh, povedala. Eh, tudi sam bi se osredotočil na enega pomembnih problemov to so kakovostna delovna mesta. mladi seveda so ranljiva skupina prebivalstva in številke s katerimi katere najdemo v poročilu so resnično visoke in zaskrbljujoče posebej še po posameznih državah članicah o številu eh, nezaposlenih zato seveda so oči uprte v te sheme za mlade kot o neki eh, na nek način čudežni, eh, čudežnem inštrumentu ki bo seveda rešila nezaposlenost mladih. Seveda vemo, da temu ni tako, je pa to lahko en pomemben inštrument za zmanjšanje števila brezposelnosti, predvsem pa za motivacijo in predvsem za to da lahko z ustreznim kombiniranjem tako sredstev se pravi s strani javnih in zasebnih sredstev kombiniramo tudi različne programe eh, evropske eh, komisije ki se izvajajo in katera se bodo izvajala vključno s socialnimi programi na področju izobraževanja investicijskimi programi ki vsi skupaj tudi s pomočjo tega sklada eh, oziroma jamstva za mlade lahko zmanjšujejo to zaskrbljujočo stopnjo eh, brezposelnosti. predvsem bi pa dodal še nekaj eh, evropsko računsko sodišče v revizijskem poročilu opozarja na problem zagotovitve kakovostnega delovnega mesta ampak izkušnje iz že izvajanih ukrepov v okviru aktivne politike zaposlovanja ki so v večjem delu financiranje prek evropskega socialnega sklada kaže na to da eh, države članice kot eh, komisija učinke teh zaposlitev subvencioniranih merijo zgolj na strani outputov eh, torej števila posameznikov vključenih v različne programe in kakovosti in pa ustreznosti zahtevanih mest v okviru tega teh programov Eh, največkrat eh, financiranih za obdobje dvanajstih mesecev je torej v preteklosti se posvečalo premalo eh, pozornosti in mislim da je v prihodnosti potrebno začeti meriti tudi ta tako imenovani impact in pa vpliv tega zaposlovanja v odvisnosti od kakovostnega delovnega mesta ker je poročanje držav članic o uspehu teh ukrepov temeljilo na outputih in torej aktivnosti niso bile v zadostni meri osredotočene na zagotavljanje kakovostne zaposlitve eh, je problem da se je zaenkrat neznani delež eh, mladih po izteku obdobja financiranja zopet znašel na seznamih za nezaposlene in to so tisti učinki na katere želim opozoriti ne ker mislim da je smisel tudi tega jamstva da se subvencionira tista delovna mesta ki pomenijo tudi dolgotrajnejše oblike zaposlitve to je pa povezano s kvaliteto in tudi z možnostjo stimuliranja zasebnega sektorja da prispeva svoj delež pri financiranju eh, zmanjšanja stopnje brezposelnosti pri mladih. hvala ja, lepa. jaz tudi sebe sem uvrstila na seznam govorniku, imam par vprašanj za komisijo, pa tudi za računsko sodišče. Prebrala sem to poročilo in uh, nekoliko nisem vedela, kako in kaj, kaj ti sodišče zelo natančno govori o tem, kako so se sprejemali posamezni ukrepi, vse tja do implementacije, zdaj kdo je te birokratske postopke spoštoval, kdo ne, je sicer tu zapisano, ne vem pa, ali je to pomembno z vidika doseganja ciljev? To bi bilo torej moje prvo vprašanje. Občutek imam, da je to jamstvo za mlade preveč birokratsko zastavljeno. In uh, moje vprašanje komisiji zato je, kako so na to reagirale države članice. Glede na to, da se nič ne zgodi. Ne glede na to, ali se držimo birokratskih postopkov ali ne nekatere države članice so se tega držale, druge ne. Eh, pri implementaciji pa je vprašanje, kako povezati jamstvo za mlade z drugimi. Ukrepi v socialnem skladu je torej še odprto. Mislim, da torej je treba veliko še postoriti. Pomembno je, kako so stvari medsebojno povezane. In zadnje vprašanje, ali v dostanih izkušnjah z jamstvom za mlade komisije ugotavlja, da je kjerkoli potrebno še stvari popraviti, ali na zakonodajni ravni, ali na podzakonski eh, ravni tudi. No in potem kritika računskega sodišča, glede na to, da ni ustreznih eh, nadzorstvenih mehanizmov, potem eh, vse tisto, kar je omenila kolegica Lope Fontanje, se pravi povezava z evropskim semestrom. Vse to so zelo pomembna vprašanja, kajti mislim, da se moramo zaščititi pred tem, da bi streljali, kar se oprek. Namreč, ko bo potrebno potegniti črto, ko, smo, ko bomo ta denar porabili, se bomo vprašali, kaj smo dosegli. In eh, zdaj zanašati se na občutek, da smo nekaj naredili brez eh, jasnih ciljev, to mislim, da ni smiselno in to je občutek, ki ga, ki ga tudi jaz dobivam pri branju tega poročila. In zato moje vprašanje računskemu sodišču kako izgleda zdaj de facto bilanca stanja. To je sicer zelo lepo, prijazno, uljudno poročilo, ampak eh, ravno tega ne počne, kar bi to poročilo moralo, eh, kar omenjate gospa Kajnbah v zvezi z nekaterimi novinarji, namreč, da bi morali eh, jim nekoliko strože zadevo ocenjevati. In morda nam lahko gospa Ivanova tu pri tem pomaga. Skratka, mislim, da moramo stvari povedati kar se da jasno, ker sicer bomo sami sebi zrezali roke eh, tudi pri iskanju ustreznih podpornih ukrepov. Tudi sama sem se spraševala, kaj zdaj, kaj treba narediti. In eh, zato se mi zdi pomembno to, kar eh, ima k temu povedati komisija. Drugih prošen za besedo ni, zato besedo kar predajam generalnemu eh, direktorju vsaj eh, tu na seznamu ste zapisani kot tak. Izvolite. Like Hvala lepa. Najprej naj v imenu komisije pozdravim poročilo sodišče. Priporočila se nam zdijo koristne. Hvala gospe Ivanovi in njeni skupini za kakovost dialoga pri pripravi tega poročila. Naj izrazim tudi zahvalo številnim poslancem in poslankam, za podporo pri pripravi tega poročila. Ta schema in priprava lete je bila zelo kompleksen proces, gre za naložbe, gre za proračun, obene govorimo pa tudi o zelo težavnih strukturnih reformah, ki jih mora država članica izvesti in ki zadevajo zelo očutljiva področja, kot je sistem izobraževanja, zavodi za zaposlovanje oziroma sistemi zaposlovanja. S temi reformi, reformami smo zdaj začeli in nekaj pozitivnih rezultatov smo že videli. Številne države članice bodo prebrale poročil, to poročilo in videle, da so njihovi problemi taki, s katerimi se srečujejo že nekaj časa, tudi drugi. Koordiniramo naše prizadevanje in želimo to postaviti v spredje v tem semestru. Pri semestru imamo orodje CSR, priporočila specifična za države in v okviru tega želimo pripraviti države članice, da gredo v pravo smer, kar zadeva izvajanje scheme jamstva za mlade. Če odgovorim na vaše vprašanje, predsednik, gospa predsednica, in če se navežem na nekaj stvari, ki jih je spostavilo sodišče. Najprej ustreznost financiranja oziroma finančnih sredstev. Na začetku izvajanja smo že to izpostavili. Na začetku operativnih programov smo že to predlagali, da bi bistveno izboljšali predfinanciranje. Na ta način bi spodbudili izvajanje scheme jamstva za mlade. Če pa pogledamo na izvajanje scheme na celovit način, Ne govorimo samo o šestih milijardah. Poleg tega imamo še 11 milijard, ki je namenjeni za zavode za zaposlovanje v okviru Evropskega strukturnega sklada in teh 11 milijard se uporablja tudi za izboljšanje dostopa do trga dela za mlade. Poleg tega imamo še druga sredstva za ukrepe za izobraževanje. Skupaj to predstavlja kar veliko količino denarja za naložbe. In komisija bo poročala o tem v letu 2016. Tam bomo poskusili opredeliti, koliko je bilo porabljenega konkretno iz različnih finančnih sredstev tudi za schemo jamstva za mlade. In če dovolite, Bi se dotaknil še vprašanja o prodelitve dobrih kakovostnih delovnih mest. Realnost današnjega dne pri izhodu iz, ko poskušamo priti iz gospodarske krize, vidimo, da so pogodbe na trgu dela zelo različne imamo pogodbe za določen čas in bolj malo je pogodb za nedoločen čas. Dobra in kakovostna ponudba pa je odvisna od nabora spretnosti in znanj, ki jih ima nek mladi. In kot drugo, te pogodbe morajo voditi k pogodbam za nedoločen čas in zagotoviti je treba tudi ustrezno plačilo in plačevanje socialnih prispevkov v skladu z običajno prakso na trgu dela določene države članice. To je za nas opredelitev dobre kakovostne ponudbe ali delovnega mesta in poskušamo vplivati na države članice, da to izvajajo v okviru CSR. 18 držav članic je zdaj prijelo priporočila o jamstvih za mlade in v okviru tega obravnavamo tudi nekaj teh vprašanj, ki so bila izpostavljena danes. In še na koncu vprašanje poročanja. Naj vam povem nekaj več o nedavnih dogodkih. Zahvaljujoč delu odbora IMKO smo zdaj pripravili okvir kazalnikov za zbiranje podatkov na letni ravni od vseh 28 držav članic. S tem bomo začeli 15. junija. Rezultate bomo imeli na voljo torej v okviru poročila naslednje leto. V uredbi OESF imamo nekaj predpisov o spremljanju in ocenevanju, to je člen 19, ki ga nameravamo v celoti izvajati. In v okviru procesa za semester bo komisija spremljala in poročala o tem. 5. marca smo pripravili 28 poročil o državah članicah in del tega poročila, del tega procesa so tudi scheme izvajanja, scheme jamstva za mlade. Naj izpostavim še pomisleke glede birokracije in upravnega bremena v nekaterih državah članicah. Problem je predvsem v globini strukturnih reform, ki so potrebne za vzpostavitev schem jamstv za mlade. Javni zavodi za zaposlovanje so v številnih državah članicah slabo organizirani, tako da so že po definiciji te države počasnejše pri izvajanju ukrepov iz scheme jamstva za mlade. Ampak seveda mora komisija to spremljati, tako kot tudi parlament. Zaenkrat toliko, hvala za poročilo in hvala za priložnost, da, ste, da smo predstavili to danes. Hvala. Hvala lepa. Še eno zaključno vprašanje bi imela. Mene je vedno zaposlovalo tole. Prihajam namreč iz eh, države članice, ki ni upravičena do podpore iz scheme jamstva za mlade. E, to me veseli. Ampak tudi v dobrih časih eh, v nekaterih državih članicah popolnoma normalno razumejo stopnjo brezposlenosti med mladimi na ravni 25 odstotkov. Tako da se potem ne smemo čuditi, če v kriznih razmerah to poraste na zelo visoke ravni. Tako da, kako bi po vašem mnenju lahko na evropski ravni to vprašanje stopen brezposlenosti reševali, kajti v preteklih letih eh, se tega nismo letevali. Hvala. I think the uh, situation of youth unemployment has dramatically Mislim, da se je med gospodarsko krizo stanje kar zadeva brezposobnost mladih, precej poslabšalo. Zdaj pa prihaja tudi do pomankanja spretnosti in znanj pri mladih. Naj podam primer za namene te razprave. V Španiji je jasno, da je v gradbeništvu bilo zaposlenih veliko mladih brez spretnosti. Ko pa se je začela kriza, so ta delovna mesta izginjala, zdaj pa se za ta delovna mesta zahteva več spretnosti. Prej tega niso opazili, ker so bila delovna mesta na voljo, zdaj pa moramo dvigniti raven spretnosti in znanj in države članice se morajo spopasti s problemom spretnosti in znanj. Hvala. Ja, wir haben gesehen, dass die ja, videli smo, da je vsebinska bilanca jamstva za mlade zaenkrat še neopredeljena. Kdaj lahko pričakujete, da smo lahko resno pogovorili o vsebini in tudi o učinkih, ki jih eh, prinašajo ta evropska sredstva? Sorry, after a short conference with my colleague. Oprostite, malo sem se posvetoval s kolegi. Menimo, da lahko pripravimo poročilo sredi 2016. To je poročilo, ki sem ga malo prej omenjal. Odlično. Drugih prošen za besedo ni, tako da poročevalke izvolite. Ja, rada bi se samo prisrčno zahvalila za te koristne prispevke in za tudi zelo koristno razpravo. Dve misli v zaključek. Ta jamstvo za mlade verjetno ne more biti nekaj, kar bo strukturno spreminjalo države članice, ampak kot je kolegica Gresler eno kar dejala, bo potrebno tudi popolnoma nov premislek v številnih državah članicah. Temu je tako bilo že v preteklosti in to je na nek način tudi že odgovor na vprašanje Dereka. Namreč vrsto držav članic obstaja, ki z vidika politike trga dela, z vidiki socialne politike ne e, razume e, vprašanja brezposlosti mladih na enak način, prav tako e, nima ukrepov, ki bi na dolgi rok odpravljali te probleme. Gre zgolj za kratkoročne ukrepe, kjer so mladi nekakšni pomožni delavci v gradbeništvu in tako naprej, ampak čim se potem zgodi kaj na trgu, zopet ostanejo brez dela, tako da izobraževanje eh, in zaposlovanje, ki nima zgolj kratkoročnih učinkov, je tisto, kar je nujno. Eh, potrebujemo namreč financiranje za to, da se trg dela reformira v prid eh, mladim. In zato je to tisto, kar bi po mojem mnenju morali doseči za jamstvo za mlade. To ne more torej biti inštrument, s katerim države članice na dolgi rok odstopajo od odgovornosti za svoj lasten trg dela. To kot prvo. Kot drugo, rada bi se prisrčno zahvalila za to, da smo ponovno govorili o vprašanju preglednosti, transparentnosti, čeprav na to gledam nekoliko drugače kot kolega Vali. E, vsi naši programi, ki se financirajo iz EU ali so financirajo iz EU, so že zelo, zelo transparentni programi. Nujno pa seveda je, da se tudi vsa zahtevana stopnja birokracije in transparentnosti vendarle zagotovi, da se odpravi nepotrebna birokracija, da se odpravi škoda, ki jo to lahko povzroča. Skratka, treba je najti neko ustrezno ravnovesje. Ne, nikakor ne želimo prekomerne birokracije, ker se bomo za vsak cent in vsak eh, evro morali zagovarjati, eh, ker bo ostalo potem vse skupaj trikrat toliko, da se bo nadziralo na mesto, da bi se izvajalo. Ampak nasplošno pa mislim, da ni nasplošno naloga komisije, da nadzira porabo sredstev, to je v prvi vrsti naloga držav članic. In zato mislim, da gre tu kritika predvsem na račun držav članic. Eh, komisija pa seveda niti nima ustrezne kadrovske zasedbe, da bi čisto vse programe, čisto vse sklade na ta način nadzirala. To je nekaj, kar je možno izvajati le na podlagi mm, naključnih vzorcev. Pridem dam besedo ponovno kolegici Ivanovi, pa morda kolega Vali, izvolite. Samo ena minuta, da se odzovem na te upravičene kritike, ki so bile ravno kar izrečene glede mojega stališča. Ampak razumite, če Evropska komisija tega nadzora ne more izvajati, ker nima na voljo dovolj kadrovskih virov, potem bi morala komisija sprejemati bolj pregledne ukrepe, zato da bi se izognili stroškom, ki lahko nastanejo pri tej schemi. Ampak mene zanima, kakšni stroški nastanejo, ko daš na voljo neke podatke pregledno na spletu glede nekega ukrepa ali pa gospodarskega ukrepa karkoli. Sam sem si pogledal spletno stran Evropskega socialnega sklada in skladov, ki financirajo zadeve na regionalni ravni. Ne vem, pet PDF dokumentov sem našel, morda jih je na spletnih straneh v vaših jezikih več. Mislim, da je to premalo pregledno. Nekateri državljani si želijo pridobiti več informacij glede teh programov. Dela ni, brezposobnost je velika, pri nas v državi. Na voljo imamo sredstva, na voljo imamo politične programe, s katerimi se želimo boriti proti brezposelnosti mladim. Vprašanje pa je, kako to, da potem ne najdemo poti iz krize, kako to, da ne najdemo delovnih mest. Veliko škandalov je tudi izbruhnilo zaradi raznih svetovalnih del zaradi tega, ker so se sredstva v skladih goljufivo uporabljala, tudi precej klientilistično. Želim odgovoriti na te zahteve, ki prihajajo strani državljanov. Edini način, kako lahko to storim, pa je, da oblikujem metodo, preko katere bomo zagotovili na spletu tudi ustrezne informacije. Mislim, da to tudi ne prinaša seboj neskončnih stroškov. Na se zadnji bomo zgolj objavili podatke, ki so že na voljo v vseh teh gospodarskih dokumentih. Tako da bomo tudi vedeli, kje so sredstva, kje prihajajo do vrzeli. Če pa te preglednosti ni, bo zelo težko dejansko preverjati, kaj se dogaja s temi programi. Hvala, kolegica Ivanova. You, Hvala, gospod predsednica. Tudi jaz se želim zahvaliti vsem poslankam in poslancem za, svo, za njihove prispevke, za zelo zanimivo in konstruktivno razpravo, ki smo imeli. Mislim, da je gospod Von in, in, in vi, gospod predsednica, da ste postavili nekaj vprašanj glede absorpcijske zmogljivosti sredstev in odzivnosti držav članic. Mislim, da na tej stopni ne moremo zagotoviti odgovora, saj je bil naš namen preučiti vlogo komisije pri podpori držav članic, kar zadeva pripravo izvedbenih načrtov za schemo jamstev za mlade. Predvidevamo pa izvedbo tudi drugih revizij, drugih pregledov, ki se bodo osredotočale tudi na izvajanje na ravni držav članic in takrat mislim, da bomo lahko podali ta odgovor. Računsko sodišče se bo potrudilo, da bi čimprej podalo te odgovore in poročilo vam, gospa Dobojeva. In gospa predsednica, sprašali ste, ali smo prijazni. Ne, nismo prijazni do komisije, mislim, da smo objektivni. Poskušamo biti kar se da objektivni. Če ugotovimo, da je komisija zagotovila ustrezno in pravočasno podporo držav članic v okviru svojih omejitev in v okviru priporočil sveta, bomo to tudi navedli v poročilu. Pravimo pa tudi, da obstaja kar nekaj pomembnih tveganj pred nami, naprimer ustreznost finančnih sredstev, dobra kakovost ponudbe in ureditev poročanja. Ta tveganja, ki smo jih opredelili v poročilu, upamo, da bodo koristna tudi za vas pri vašem odločanju. Hvala. Ja, Hvala lepa vsekakor z veseljem čakamo tudi na še preostali dve poročili. Vsekakor nas namreč zanima, kako se bodo stvari odvirale naprej, konkretno v izvajanju. Čestitke pa tudi za to inovacijo. Tu imamo sliko celotne ekipe revizorjev. To je novost. Tako da imajo vsi ti ljudje, ki so to delo pravili, zdaj končno tudi ime in obraz. To je torej kar lepa inovacija, tako da lahko samo priporočam, da s to prakso nadaljujete, kajti mislim, da vsekakor želimo vedeti, kdo je to pomembno delo tudi opravil. Torej, novih prošenj za besedo ni. Vprašanje gospoda Valja mm, za komisijo je, mislim, da dobro, torej kakšno stopnjo transparentnosti sploh imamo in vprašanje, eh, ali so podatki vsaj o tem, katere podjetja dobivajo podporo, za mlade ali bi morda vsaj te podatke lahko dobili. To bi bilo vendarle dobro vedeti, da vemo, kje v posameznih državah lahko vidimo, da se ta sredstva dejansko tudi uporabljajo. Vem, da to ni enostavno vprašanje, tako da bi bilo čisto v redu, če nam lahko morda pošljete elektronsko sporočilo, da bomo vedeli, kje lahko preverimo v posameznih državah, na katerih spletnih straneh kam gredo ti izdatki. Tako, zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu in sicer podpora EU za preprečevanje in odpravo škode v gozdovih zaradi požarov in naravnih nesreč. Torej gre za vprašanje ustreznega upravljanja teh sredstev. Vsako leto imamo po poletnih počitnicah veliko gozdnih požarov v EU, ki zahtevajo tudi visoko mobilizacijo evropskih sredstev, zato smo tudi pripravili posebno poročilo o uporabi teh sredstev in zato pristojnemu članu Evropskega sodišča, gospodu Joni, se tudi predajam besedo s tem v zvezi. Izvolite. Thank you. Uh, Madam Chair, Honorable... Hvala lepa, gospod predsednica, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da danes lahko predstavim poročilo računskega sodišča o preprečevanju in odpravi škode v gozdovih zaradi požarov in naravnih nesreč. To poročilo je bilo sprejeto decembra lani. Najprej hvala lepa gospodu Celerju za to odlično poročilo. Hvala lepa tudi za izraženo podporo priporočilom. To tematiko smo izbrali zaradi treh ključnih razlogov. Kot prvo, pomen gozdov. Gozdovi so večfunkcijski, prispevajo k doseganju ciljev na gospodarskem, socialnem in okoljskem področju. Gozdovi so pomembni, zato ker prispevajo tudi k razvoju podeželja, zaradi različnih del, ki se upravljajo v gozdu, se zagotavlja tudi nova delovna mesta. Gozdovi prispevajo tudi k oblaženju podnebnih sprememb, ohranjajo biotsko raznovrstnost, urejajo tudi dobavo sveže vode, poleg tega pa ohranjajo tudi samo krajino. V Evropi je približno 150 milijonov hektarjev gozdov, kar je nekje 42,4 odstotke celotne površine v Evropski uniji. Drugi razlog je, da obstajajo visoka tveganja za nastanek gozdnih požarov in drugih naravnih katastrof, ki prinašajo seveda veliko škodo. Do požarov pride običajno zaradi nespametnega, zaradi malomarnega delovanja ljudi v obdobju 83 do 2012 so požari pokorili nekje 400 tisoč hektarjev gozdov v Evropski uniji vsako leto. Nekje 85 odstotkov celotne površine je bilo požgane na območju Sredozemlja in na Portugalskem. Nedavni gozni požari so povzročili precejšnje opustošenje na portugalskem leta 2004 in 2005, v Grčiji leta 2007 in v Španiji leta 2006. Gozdovi pa so ogroženi tudi zaradi drugih naravnih nesreč, med katere sodijo različne oblike nevarnosti, kot so nesreče, škode, ujme, suša, plazovi in tako naprej. Evropska unija nudi veliko sredstev za podporo gozdov. V Evropski uniji zgodovinsko gledano gozdove precej ščitimo. Zlasti zagotavljamo preprečevanje gozdnih požarov. Od leta 1986 do 2002 so evropski gozdovi dobili na voljo posebna sredstva na podlagi zakonodajnih aktov ta namen. Od leta 2000 dalje pa varovanje gozdov vključujemo tudi v politiko za razvoj podeželja. V obdobju 2007 do 2013 je EKSRP skupaj s skladom za razvoj podeželja ponudil podporo preko ukrepov 2 do 6, ki so namenjeni obnavljanju potencijala gozdov in uvajanju zaščitnih ukrepov. To sodi v os 2, ki se osredotoča na izboljšanje okolja. Ukrep smo vključili v 58 programov za razvoj podeželja v 16 državah članicah. Ponudili smo nekje 1,55 milijard evrov v ta namen. Javna sredstva pokrivajo do 100 odstotkov nastale škode in stroškov, ki jih nosijo upravičenci teh ukrepov. Kar zadeva sam pristop do revizije. Glavni cilj tega revizijskega postopka je bil, da ocenimo, ali ta ukrep za razvoj podeželja dobro deluje, ali z njim dobro upravljamo, ali komisije in države članice lahko dokažejo, da je podpora dosegla želen cilj na stroškovno učinkovit način. Z drugimi besedami, storili smo več kot zgolj to, da smo opravili pregled tega, ali so projekti upravičeni za financiranje ali je bil postopek za izbiro projektov izpeljan skladno s pravili in ali je bil dejansko dosežen želen rezultat. Preverili smo tudi to, ali so bile potrebe natančno opredeljene potem ali so bila merila za izbiro projektov skladna s temi potrebami, ali je prišlo do učinkovite izbire projektov, ali so bili stroški pod nadzorom, ali so bila vzpostavljena tudi urodja za izvajanje nadzora, zato da smo lahko ocenili, ali smo s projekti dosegli želeni cilj, to pa je nudenje boljše zaščite gozdov. Komisija je v reviziji ocenila samo obliko projekta, potem smo ocenjevali tudi izvajanje ukrepov v okviru politike za razvoj podeželja na ravni držav članic. Bazilikata v Italiji, Akvitanija v Franciji, Andaluzija v Španiji, pa še nekje smo preverili, kaj se dogaja in te štiri države predstavljajo skupaj 85 odstotkov vseh prijavljenih izdatkov za ukrepe od 2 do 6. Dovolite mi, da predstavim še štiri ključne ugotovitve, do katerih smo prišli v postopku revizije. Kar zadeva same ukrepe in izbiro projektov. Sodišče meni, da bi preventivne ukrepe lahko bolj ciljno usmerili. Sodišče ugotavlja, da ukrepi od 2 do 6 ciljajo na gozdove, ki so na ravni ogroženosti nekje srednje ali nizko ogroženi, sicer predstavljajo prave ukrepe, ampak države članice so delovale pogosto, pomankljivo, zlasti, ko gre za oceno ukrepov, ko gre za izbiro projektov, ko gre za opredeljevanje tveganih območij. Nekateri projekti niso bili deležni ustrezne prednostne obravnave v postopkih izbira podpora, poleg tega se jih je spregledalo v fazi izvajanja. Kar zadeva podprte ukrepe. Čiščenje gozdov, odprava požarov in tako naprej. Številni ukrepi, ki smo jih financirali, so nasplošno gledano prispevali k doseganju ciljev, vendar pa je sodišče ugotovilo, da obstajajo nekateri primeri, ko so se ukrepi izvajali v okoliščinah, ko ni šlo za boj proti požarom, temveč je šlo za doseganje drugih okoljskih ali podnebnih ciljev. V nekaterih primerjih nismo uspeli preveriti, ali so bili izpolnjeni pogoji za upravičenost financiranja zaradi tega, ker ni bilo na voljo ustreznih dokumentov. Naprimer, nekatere gozne poti so se uporabljale tudi za gospodarsko izkoriščanje gozdov in na teh poteh niso dokazali, da je šlo za izvajanje ukrepov za boj proti gozdnim požarom. Poleg tega so imeli ti ukrepe včasih negativne učinke na okolje. Sodišče je ugotovilo tudi, da bi lahko zagotovili tudi boljšo stroškovno učinkovitost posameznih ukrepov, ki smo jih financirali. Našli smo tudi primere, kjer je bil prak spremenjen, govorimo o pragu, koliko je za posamezen okrep namenjenega javnega denarja. Zlasti, ko smo primerjali razmere med posameznimi regijami, kjer so skušali izpolniti isti cilj. V nekaterih območjih so raje uporabljali manualno delo na mesto strojev, zaradi tega je prišlo do višjih stroškov. V nekaterih okoliščinah je prišlo tudi do tveganja pretirane javne podpore, ko so bili projekti, ki so bili že izpoljani, še enkrat izbrani, ko so naprimer upravičenci financirali posamezne ukrepe tudi svojimi sredstvi in ko so naprimer sredstva namenili predvsem za druge dejavnosti, kot so naprimer ukrepe na področju pašnikov. Poleg tega nismo uspeli preveriti učinkovitosti in smotrnosti vseh ukrepov. Kazalniki učinkovitosti, ki so bili opredeljeni v skupnem okviru za spremljanje, niso bili dovolj dobro opredeljeni. Razpoložljive ocene so bile zato koristne zgolj v omejenem obsegu. Glede učinkovitosti preventivnih ukrepov včasih nismo uspeli potegniti zaključko, zaradi tega, ker določenih stvari enostavno niso merili. Nova predlagana urodja za merjenje učinkovitosti za obdobje 2014 do 2020 niso bistveno izboljšala svoje učinkovitosti glede te konkretne podpore. Zato je sodišče tudi podalo naslednja priporočila. Države članice pozivamo, da izberejo preventivne ukrepe, ki temelijo na eksplicitnih merilih, ta morajo biti skladna z potrebami in opredeljena na podlagi strogega postopka ocenjevanja. Prednostno je treba opredeliti tudi najbolj pomembne in koristne gozdove, naprimer to so gozdovi iz območja Natura 2000. Poleg tega je treba upravičiti tudi višje pragove za povračilo izdatkov za posamezne ukrepe. Ko gre za škodo, ki jo povzročajo gozdovi ali naravne nesreče, ta škoda se je zmanjšala zaradi ukrepov, ki smo jih financirali. Komisija meni, da bi morali izboljšati predvsem opredeljevanje skupnih meril za opredeljevanje gozdnih območij ali so gozdna območja nizko, srednje ali visoko ogrožena zaradi gozdnih požarov. Številne države članice so vzpostavile primerne nadzorne sisteme, izboljšale so tudi sisteme za spremljanje stanja. Ti sistemi omogočajo, da države članice sredstva porabljajo za namene, za katera so bila napred, opredeljena. Hvala lepa za vašo pozornost. Sedaj pa sem pripravljen govoriti na vaše vprašanje. Hvala. Hvala lepa. Pristojni poročevalec je gospod Celer, izvolite Joachim. Hvala gospa predsedujoča, hvala tudi gospodu Mjolicu in računskemu uh, sodišču za to natančno poročilo o zelo pomembni temi. Rad bi izpostavil, da to poročilo vsebuje tudi številne zelo koristne informacije, zaradi katerih je to poročilo vsekakor vredno eh, branja, poleg eh, same obravnavane tematike. Gospod eh, član sodišča je že praktično vse povedal, ampak vendar bi povedal to, da je gost naravni produkt, ki si zasluži našo posebno pozornost. Mislim, da vsi vemo, da so gozdovi zelo pomembni za okolje, za podnebje, za čist zrak, za trajnostno gospodarstvo z obnovljivim virom, lesom, prav tako pa je to pomembno za ljudi. V Evropi praktično ni več eh, pragozdov, iz, eh, od antičnih časov smo jih praktično vse posekali in to, kar imamo danes, je v večini primerov nastalo s posegom človeka. Kljub vsemu pa je naloga človeka, da gozdove varuje, da torej ti lahko še naprej opravljajo številne za nas pomembne funkcije. Zdaj, ni vsak gost gost, v Španiji kot gost razumejo nekaj drugega kot morda na vzhodu Polske, zato imamo definicijo gozda, namreč gost se opredeljuje kot površina z več kot 0,5 hektara, za več kot 5 metrov visokimi drevesi in stopne pokritosti več kot 10 odstotkov ali pa območja z drevesi, ki na posameznih lokacijah lahko dosežejo te vrednosti. Območja, ki se ne uporabljajo za kmetijske ali urbane potrebe, niso v, oziroma ki se uporabljajo v te namene, pa ne sodijo v pojem gozdov. To bi se ne treba izpostaviti. Za zaščito gozdov se uporablja veliko sredstev, gospod Mevlis je to že omenil, in sicer iz Evropskega sklada za razvoj podeželja smo v zadnjem eh, obdobju namenili več kot milijardo in pol evrov v okviru ukrepa 226 za zaščito gozdov, pa tudi za odpravo posledic naravnih katastrof, ki so jih utrpeli gozdovi. Vprašanje zdaj je, kako torej, pomagati gozdovom pri izpolnjevanju svoje funkcije. S temi ukrepi, kot je gospod Mejor izdajal, je računsko sodišče tu preučilo pet eh, držav in njihovih regij in sicer tistih eh, pet držav članic, ki imajo več kot 85 odstotkov skupnih izdatkov do 1.12.2012. Avstrija, Francija, Zakitanja, Italija, Bazilikata, Španija, regija Andaluzija in Slovaška. No, ampak vprašanje, kako se ta sredstva upravljajo ali se namensko porabljajo, tudi tu je žal član računskega sodišča podaja odgovor, ki nikakor ne more biti za nas zadovoljiv, namreč v obeh primerjih je odgovor na vprašanje ne. Eh, v številnih primerjih so sicer zabeleženi napredki, prav tako se ukrepi ustrezno preoblikujejo, ampak v večini primerov pa ne. Računsko sodišče je seveda zelo previdno pri kazanju s prstom, torej pri izpostavljanju posameznih primerov, tako da bom to storil jaz. V Španiji, v regiji Andaluziji je za ukrep 226 je bilo opredeljenih več eh, izbirnih kriterijev eh, pri razpisu so bile sicer dokumentirane eh, vse te zahteve, ampak na regionalni ravni, kjer se je več kot tri četrt sredstev namenilo v izplačilo, pa ni bilo pravljenih ustreznih kriterijev analiz, prav tako niso bili opredeljeni kriteriji, prav tako pa sam postopek izbire ni bil dokumentiran. Na Slovaškem je finančna podpora v ukrepu 2026 eh, potekala brez eh, ustreznega upoštevanja mm, dejavnikov škode gozdov, čeprav veter predstavlja največji delež, 80% potem sneg, 12% eh, suša sedem odstotkov, ampak vendarle je večina sredstev bila porabljena za preprečevanje gozdnih požarov in sicer večinoma za financiranje gozdnih cest, ki pa so primarno namenjene gospodarskemu izkoriščenju gozdov. Tako da tu nikako ne moramo reči, da gre za ustrezno porabo sredstev v skladu z namenom v Avstriji ni bilo jasne povezave med temeljnimi eh, tveganji in pa proračunskimi izdatki. V Španiji je več kot 700 odstotkov gozdov v zasebnih eh, rokah, izdatki v okviru tega ukrepa za državne gozdove pa so bili trikrat eh, večji kot za zasebne gozdove. Razvojni program za podeželje v eksante postopku vključuje informacije, ki ne morejo upravičevati višino finančnih sredstev in kot je gospod Mevris tudi že dejal, za iste ukrepe se opredeljuje drugačni stroškovniki in vse to je nekaj, na kar kaže tudi primer iz Italije, kjer so v regiji bazilikate meter gozdne ceste upredeli kot 40 eh, evrov, drugot pa v Toskani takšna cesta, gozna cesta istega tipa stare manj kot 6 evrov na meter. Za takoče obdobje financiranja, zato sodišče predlaga izboljšanje okvirnih pogojev, eh, čeprav se to nekako ne kaže na obzorju, zato je to nujno potrebno ukrepati, po mojem mnenju, to je poziv tudi komisiji, kajti ne želimo, da se tu kakorkoli omejujejo sredstva, ki so na voljo. Če se uporabljajo napačno, potem ja, podpiram to, da se ta sredstva ne izplačajo, ampak pomembno je, da ta sredstva namenimo tistim eh, ciljem, ki so bili prvotno opredeljeni, torej varstva in zaščite naših gozdov, odprava škode tam, kjer je škoda nastala. Če pogledamo srednjo in vzhodno Evropo, gre tu predvsem za posledice škode, ki jo povzroča veter. Zdaj je ponovno vihar Niklas povzročil veliko škode na našem koncu, na jugu Evrope pa so to poletni eh, gozdni požari. Skratka, kot poročevalec bi prosil za podporo tudi našega odbora in sicer, da se zauzemamo predvsem za to, da se opredelijo skupni kriteriji in da se tveganje za požarno ogroženost opredeli enotno na ravni EU, države članice, mora svoje preventivne ukrepe bolje medsebojno uskladiti. In to je pomembno, da se tudi tisti gozdovi, ki so še posebej pomembni iz vidika zaščite, torej tisti, ki so kot Naturo 2000, eh, eh, bolje izpostavimo in podpremo s temi sredstvi. No, seveda so potem razlike od regije do regije. Potrebujemo smiselno analizo stroškov in učinkov za vse te ukrepe, da ne bo prihajalo do teh velikih razlik. Tako kot smo ugotovili v Avstriji, od eh, zvezdne države do zvezdne države so razlike ogromne. Čeprav so stopnje ogroženosti iste različne, ampak tam, kjer je ogroženost najvišja, eh, je bilo eh, kar naenkrat najmanj podpore tam, kjer je bila ogroženost najnižja, pa največ, tako da to mislim, da ni smiselno nove Evropi, torej mislim, da potrebujemo tudi platformo za izmenjavo najboljših praks v okviru varstva in zašite gozdov. To mislim, da je nekaj, kar je potrebno izpostaviti. Kar pa zadeva prihodnost, za torej obdobje financiranja, ki se je pričelo preteklo leto, tu pa mislim, da moramo zagotoviti enotno spremljanje, da bomo v prihodnje lahko mirne vesti sredstva iz Evropskega sklada za kmetijstvo in podeželje lahko namenili temu področju. Toliko torej o tem okviru, v katerem se gibljem eh, s svojim delnim dokumentom. Veselim se sodelovanja s kolegi, kar zadeva predloge za izboljšave. Hvala tudi gospodu Šaplickiju iz eh, sekretarjata, hvala gospodu Majolisu in vsem kolegicam in eh, kolegom iz računskega sodišča in pa tudi mojemu asistentu Lukasu Urajhlu za sodelovanje, za pomoč in veselim se na nadaljevanje te razprave. Hvala. Hvala lepa. Trenutno ni prošen za besedo. Pač, gospa Kadenbach, izvolite. Ja, hvala lepa tako računskemu sodišču, kakor tudi poročevalcu kot avstrijka moram reči, da me to poročilo vsekakor zadeva. Mogotavljam pa, da je veliko tega, kar je zapisano v tem poročilu, bilo možno preprečiti. In zato me veseli, da v tem trenutku govorimo tudi že o prihodnji strategiji za gozdove v Evropi, kajti zelo pogosto naravne katastrofe privedejo do različnih posledic. Odvisno pač ali gre za monokulturo v gozdu, ali eh, gre za poplave, ali gre za plazove. Torej, v vseh teh primerih imajo gozdovi tudi pomembno varovalno funkcijo in mislim, da moramo v tem poročilu izpostaviti tudi to vprašanje. Gre torej za vprašanje gospodarjenja z gozdovi in v prvi vrsti sem prepričana o to, da s skupno enotno strategijo v EU lahko preprečimo tudi ogromno škode, ki jo povzročajo požari, ki jih zdaj opredeljujemo kot naravne katastrofe, ampak eh, večinoma gre za škodo, ki je posterica človeške dejavnosti. Naprimer, preventivni ukrepi v povezavi z pogozdovanjem in tako naprej. Mislim, da je potrebno nasplošno opredeliti te ukrepe kot ukrepe, ki izhajajo iz prvega stebra kmetijskega sklada. Tako da bom v tem kontekstu tudi pripravila amandmaje, se pa že zdaj zahvaljujem za to poročilo. Hvala. Kolega Javor. Kasson, én is elsőként szeretném megköszönni a... Hvala lépa, tudi jaz se prav lepo zahvaljujem računskemu sodišču in tudi poročevalcu. Mislim, da gre za zelo pomembno, podrobno poročilo eh, računskega sodišča in tudi poročilo kolega Celerja eh, je že v fazu snutka zelo natančno opredeljeno. Poročevalec tudi povzema številna priporočila računskega sodišča. Bi pa rad upozoril na to, da poročilo računskega sodišča samo se tudi že dotika vprašanja varstva okolja. Evropski gozdovi igrajo namreč zelo pomembno vlogo na področju biotske raznovrstnosti. Levi delež biotske raznovrstnosti se namreč nahaja ravno v gozdovih in tudi na področju varovanja podnebja igrajo gozdovi izredno pomembno vlogo in zato se mi zdi, da so vsi gozdno-gospodarski ukrepi ključnega pomena, če želimo prispevati k temu, da bomo evropske gozdove obenem ščitili, zagotavljali biotsko raznovrstnost in jo varovali in obenem zagotavljali tudi eh, varstvo podnebja in preprečevanje podnebnih sprememb. Kar zdaj zadeva razrešnico za leto 2014. Tu v priporočilih se sicer ta razsežnost eh, varstva okolja ne omenja, čeprav imajo prominentno vlogo v poročilu računske sodišče in zato menim, da je zelo pomembno, da v našem poročilu omenimo funkcijo varovanja okolja, kajti to je ena najpomembnejših točk z vedika gozdno-gospodarstvenih ukrepov. Računsko sodišče govori o še enem zelo pomembnem vprašanju. In sicer se pogosto iz teh skladov financirajo gozdne ceste. In to ima pogosto zelo negativne okoljske posterice. To vpliva na stabilnost gozdov, na stabilnost tal in te gozdne poti, gozdne ceste nikakor ne prispevajo k temu, da gozdovi ostajajo zdravi. Prav tako ne, pripreč, ne pre, pripomorejo, ne vem kako k temu, da bi preprečevali gozdne požare. Še eno pomembno vprašanje, na katerega želimo pozoriti in to bo treba obravnavati tudi z neke druge razsežnosti. Zelo me veseli, da se tu omenja Evropska strategija za gozdove. namreč tu govorimo o gozdnih požarih in o drugih eh, katastrofah, ampak eh, zavedati se moramo, da so evropski gozdovi zelo, zelo raznoliki. Nekaj, kar eh, predstavlja katastrofo v gozdu na enem koncu Evrope, morda lahko v gozdu na drugem koncu Evrope predstavlja samo sestavni del naravnega življenjskega cikla gozda obstajajo tudi določene naravne motnje v gozdovih, ki se pač morajo zgoditi v nekaterih gozdovih. V določenih gozdovih namreč ni obnavljanja gozdov, če ni požara, ker je gost pač eh, biološko takšen. In če bomo v takšnih gozdovih preprečevali požare, bomo na ta način vplivali na življenje v teh gozdovih, kar pa je tempirana bomba in to lahko v prihodnosti privede do ogromnih eh, gozdnih požarov. Tako da ne smemo kar vse vprek preprečevati gozdnih požarov, kajti so primeri, kjer se lahko izkaže za čisto smiselno, da se ne preprečuje gozdnih požarov. Ne bom zdaj še naprej preizkušal vašega potrpljenja, ampak vendarle bi rad izpostavil, da vsi ti ukrepi zahtevajo premislek o tem, ali so to resnično dolgoročni ukrepi, ali so to resnično ukrepi, ki prinašajo dolgoročno koristne rešitve v gozdove. Ne smemo imeti v mislih zgor uh, eh, izkoriščanje gozdov, ampak predvsem varstvo gozdov. Hvala lepa. Hvala. Ja, mislim, da želi nekdo spregovoriti proti tej tezi o koristnosti gozdnih požarov. Vašeni kolegove, původně sem nek... Gospa predsednica, kolegice in kolegi, sprva se sicer nisem želel udeležiti te razprave, nikakor ne. Sam moram reči, da obsodujem kolega Joachima Celera, ki je opravil odlično delo. Vseeno pa so me presenetile določene zadeve, ko sem bral ta dokument in to bi sedaj rad tudi izpostavil. Določena vprašanja niso bila podarjena tako, kot sam vidim te stvari. Naprimer, kaj je s podporo v okviru posameznega ukrepa? Določena podpora namreč ni bila dovolj učinkovita. Komisija in države članice niso uspele dokazati, da je podpora nekje dejansko bila učinkovita. In zdi se mi, da so te pomankljivosti prisotne tudi v naslednjem obdobju od 2014 do 2020. Tako da lahko takoj povem, da tega pristopa ne bom podprl. Želim si, da bi dosegli oprijemljive rezultate. Še nekaj bi rad izpostavil in sicer zadevo, ki se stalno ponavlja komisija je tista, ki bi morala vedno preveriti, kaj počnejo države članice in ali je to, kar počnejo, tudi upravičeno, ali s tem dejansko prispevajo k preprečevanju gozdnih požarov in naravnih nesreč. Še nekaj bi rad podaril. Zdi se mi, da bi komisija to morala z velikimi črkami zapisati in obesiti nad svoje mize v pisarnah. Namreč zadeve je treba spremljati. Še zadnja pripomba. Vse, kar počnemo, moramo početi na mestu samem. Upoštevati je treba tudi okoljski vidik in sicer prednostno. Opredeliti bi morali skupna merila, zato da bomo lahko natančno opredelili tveganja, ki so prisotna za vse evropska področja in gozdove. Hvala, tudi sebe sem prijavila k besedi, ker imam nekaj vprašanj. Od eh, več kot 3000 eh, prošenj za podporo je bilo več kot 44 projektov že zaključenih pred eh, odobritvijo. Tako da to je klasičen učinek ki smo bili priča že e, mnogo krat. Mislim, da tu nekaj ne funkcionira prav, če se to odvija na ta način. Torej, prvo vprašanje, zakaj to počnemo? Drugo vprašanje, Grčija in priloga ena. Skrbi me, kaj ti v Grči, oziroma pri Grči, imamo tu znesek, prispevek EU, preostanek nič. In zato me zanima komisija, kaj to pomeni, kaj ti Grčija je na področju gozdnih požarov tudi predmet naših eh, skrbi. Eh, to, kar pravi gospod Javor, s tem se nikako ne morem strinjati, ker sem videl prevelik, preveč problemov z gozdnimi požarji, ampak vendar me zanima, kaj zdaj s to Grčijo. In vprašanje računskemu sodišču, priloga ena, verjetno zadeva milijonske zneske, kajti v nemški različici je govorile o evrih, ampak verjetno gre za milijone evrov, ne za evre kot takšne. Dobro. No, potem pa vprašanje absurdnosti. Tu v preglednici imamo stanje ob koncu leta 2012. Dobro bi bilo dobiti tudi neko bolj aktualno informacijo o tem, kako so se stvari na tem področju razvile. No in potem še eno vprašanje v zvezi z preventivo mm, in razmerje med preventivnimi ukrepi in sanacijskimi ukrepi. Imamo države, ki so se res zgledno ravnale in so bistveno več sredstev namenile preventivi kot uh, obnovi ali sanaciji. Spet druge države pa počno ravno nasprotno. Francija vlaga veli, malo v preventivo, veliko v sanacijo. Španija veliko v preventivo, malo v sanacijo. Tako da preventiva se mi zdi tu pomembnejša. Ali pa ne vem, ali pa jaz stvari kot eh, lajk razumem napačno. Uh, so morda neke smernice, neki predpisi o tem, kakšno naj bo razmerje med preventivo in sanacijo in če ne, zakaj ne. Avstrija je tudi veliko investirala v preventivo, malo v obnovo, to je pomembno, to se mi zdi dobro, ne vem, morda pa se motim, ne. Ne spoznam se prav veliko na kmetijstvo in na. Uh, eh, in gozdarstva, čeprav sem slavna oziroma <laughs> eh, ponosna, pardon, ne slavna, ponosna lastnica enega drevesa v mojem vrtu. Torej, še enkrat hvala za vaše odgovore vnaprej in eh, med nami pozdravljam tudi generalnega direktorja Dumitruja, ki mu predajem besedo. Izvolite. Thank you, Madam Chairman. Hvala, gospa predsednica. Najprej naj povem, da komisija pozdravlja to pomembno poročilo, ki naslavlja specifične vidike razvoja podeželja, bolj konkretno zaščita gozdov preko preventivnih ukrepov, preko obnove in obnovitvenih ukrepov. Lahko povem, da smo v času priprave na to poročilo spostavili dobro sodelovanje dober dialog, hvala lepa poročevalcu. Ne želim se vračati nazaj na vprašanje, kako zelo pomembna so podeželska območja v Evropski uniji, kako pomembni so gozdovi v Evropski uniji. Računsko sodišče je to že dovolj povdarilo. Sam bi rad izpostavil zgolj to, da je proizvodnja lesa skupaj s predelavo lesa zelo pomembna pri ohranjanju delovnih mest, pri ustvarjanju novih delovnih mest, pri zagotavljanju rasti na podeželju, še posebej pa gre tu za nudenje podpore MSP-jem. Slišali smo že, da gost pri zadanju naravne nesreče, požari, bolezni. Zgodovinsko gledano smo v Evropski uniji nudili javno podporo temu, da se preprečijo to vrstni dogodki. Nudili smo podporo tudi raznim obnovitvenim ukrepom. Javno podporo oziroma javna sredstva nudimo preko politike za razvoj podeželja. V obdobju 2017-2013, kot smo že slišali, smo imeli na voljo poseben ukrep, ki so ga države članice tudi spretno izkoristile. 58 programov v 16 državah članicah smo financirali. Rad bi vas spomnil na to, da nudimo podporo za politiko za razvoj podeželja. Je pa res, da države članice in komisija nosijo skupno odgovornost za to. Komisija je odgovorna za sprejemanje in oceno nacionalnih programov za razvoj podeželja samo izvajanje ter izbira posameznih ukrepov, s tem pa tudi zagotavljanje stroškovne učinkovitosti in smotrnosti, pa je v prvi vrsti na ramenih pristojnih regionalnih organov v državah članicah. Podpora se nudi naprimer različnim ukrepom, ko gre za vzpostavljanje zaščitne infrastrukture, naprimer zagotavljamo vodo vzpostavljamo ustrezno infrastrukturo, potem postavljamo tudi ustrezne naprave za spremljanje nevarnosti gozdnih požarov. V okviru nove zakonodaje smo skušali določene stvari izboljšati. Ko računsko sodišče predstavi svoje poročilo, je vedno pravi trenutek za to, da uvedemo novosti v zakonodajo, da odpravimo določene pomankljivosti. Naj omenim izboljšave, ki smo jih unesli v zakonodajo. Ko bomo preverjali trenutno veljavni program za obdobje 2014-2012, bomo te stvari še enkrat preverili. Najprej razširitev področja uporabe ukrepov, potem dodatne določbe v novi zakonodaji, države članice prosimo, da svojo podporo bolj ciljno usmerijo, ko gre za izbiro posameznih operacij, ko gre za izbiro projektov in tako naprej. Še nekaj smo izboljšali na podlagi poročila, tudi poročevalec to omenja, gre za spremljanje in poročanje. Dodali smo nove kazalnike za spremljanje, potem je tu še okrepljeno poročilo o spremljanju, ki bo objavljeno leta 2019. Takrat bomo tudi ocenili, kakšen napredek je bil dosežen. Veliko hitreje bomo tudi izvedeli, kakšni so rezultati na področju izvajanja ukrepa. Če se vrnem nazaj na konkretne predloge, štiri zadeve bi rad izpostavil. Kot prvo, skupna merila, ko gre za oceno ogroženosti gozdov pred gozdnimi požari. Skupaj s pristojnimi organi na ravni držav članic bomo seveda na najbolj ustrezni ravni tudi preverili, kje je najbolj smiselno postaviti takšna merila, se pravi merila bomo postavili na ravni, za katero država članica meni, da je primerna. Glede predloga in priporočil za vzpostavitev platforme za koznarje na evropskih in nacionalnih ravneh že zagotavljamo skladno s politiko za razvoj podeželja, posebno platformo za izmenjavo najboljših praks, gre za nacionalno mrežo za razvoj podeželja, na evropski ravni pa imamo Evropsko mrežo za razvoj podeželja. Tudi v tem kontekstu obstaja mreža za spremljanje in ocenjevanje, v okviru katere si izmenjujemo to vrstne informacije, pa tudi dobre prakse. Omenil sem tudi zboljšave na področju spremljanja in ocenjevanja. Glede boljšega pripravljanja programa za to obdobje. Sedaj smo v fazi sprejemanja programov, vem, da je bilo nekaj pomislekov s tem v zvezi. V programih je postavljena tudi zahteva, da naj države članice bolje opredelijo potrebe, da naj predstavijo tudi ustrezne potrebe, na podlagi katerih so prišli v okviru analiz. Vse to je treba vključiti v analizo in programe. Skrbno preučujemo vse programe, ki jih predložijo države članice, preverjamo, ali so ti pogoji izpolnjeni. Omenil sem tudi, da zelo skrbno v tem obdobju preverjamo tudi obveznosti, ki jih morajo države članice spolnjevati, zlasti, ko gre za ciljno usmerjen nadzor. To je zelo pomemben ukrep. Še posebej nas zanima, na kakšen način bodo ta ukrep opredeljevali v novem obdobju. Povedal sem že, da smo se nekaj naučili iz prejšnjega programskega obdobja, stvari sedaj skušamo izboljšati, predvsem želimo bolj učinkovito in smotorno uporabljati javna sredstva za preventivne ukrepe, pa tudi za obnovo potencijala gozdov. Tako da najlepša hvala eh, za to pomembno poročilo, hvala lepa tudi za zanimivo razpravo. Kar pa zadeva vprašanje, ki ste ga naslovili name, bom skušal nam odgovoriti. Pri novem sistemu za spremljanje in ocenevanje bomo skušali opredeliti tudi bolj opremljiv pristop. Rekel sem že, da bomo določili nova merila, ko gre za sisteme za spremljanje in ocenjevanje. Posamezne ukrepe bomo ocenjevali znotraj posameznega območja, ocenjevali pa bomo posamezne faze izvajanja programov. Glede konkretnega vprašanja, glede Grčije, Eno od pojasnil je, da je Grčija začela bolj pozno izvajati ta ukrep. Ukrepa niso izvajali od začetka, ko je sodišče opravilo revizijo. Ta ukrep še ni bil izvajan v dovolj napredni fazi. Lahko vam posredujem tudi novejše številke s tem v zvezi, če želite. Kolega mi je ravno kar pokazal, da je ob koncu lanskega leta celoten znesek za ta ukrep predstavljal 3,8 milijona evrov. Glede Francije in primerjave med preventivo in obnovo, nimam natančnega odgovora, zadevo moram najprej preveriti. Nekatere države članice se ukvarjajo predvsem z obnovo gozdnega potencijala. Če se prav spomnim, se je Francija soočala s katastrofo tik preden se je začelo novo obdobje, namreč na stotine hektarjev gozdov je bilo uničenih zaradi hudih neviht in ujm, tako da so se v Franciji veliko ukvarjali z obnovo gozdnega potencijala. Kot rečeno, pa moram stvar bolj podrobno pogledati in preveriti bolj podrobne informacije vam lahko posredujem kasneje. Mislim, da sem odgovoril na vsa vaša vprašanja. Hvala lepa. Če smem samo nekaj. Ko gre za izdatke za preventivo in za izdatke za obnovo gozdov, na tem področju ni nobenih zavezujočih smernic, ukrep je opredeljen v celoti, kar pomeni, da zajema vse operacije. Na ravni posameznega programa pa lahko preverimo, za kakšen konkreten ukrep je šlo. Nimamo popredeljenih konkretnih podukrepov. Šele ko dobimo podatke o izdatkih, lahko skupaj z državo članico preverimo, zakaj konkretno se je denar porabil. V tem trenutku pa žal ne moram povedati natančno. Prima, prima, jeder macht, was er will. Odlično, torej vsakdo počne, kar hoče. Naj se samo vrnem k temu vprašanju, zakaj smo financirali toliko projektov, potem, ko so bili ti projekti že zaključeni. V poročilu je namreč zapisano, da je 1661 eh, vlog bilo uloženih in vsaj 444 eh, projektov je bilo že zaključenih v času mm, oddaje vloge. Skratka, gre za naknadno financiranje. Zakaj to počnemo? As I mentioned in my intervention, kot sem malo prej omenil, spada to v okvir deljenega upravljanja. Izbira projekta in odločitve o prijavljenih spadajo v pristojnost države članice. Zato prihaja do teh razlik v postopkih izbire, kajti to ureja država članica. Um, um dobro hvala lepa če nam lahko poveste še kaj več eh, o absorpcijskih sposobnostih držav v prihodnje bomo kar zadovoljni gospod eh, milijonis eh, gospa predsednica glede vašega prvega opažanja kar zadeva grčijo Se strinjam z odgovorom komisije. To pa zato, ker Grčija ni vključena v ta ukrep. Grčija namreč ni koristila sredstev iz tega ukrepa. Glede vaše druge ugotovitve, pa takole. Številke iz priloge 1. Te so zapisane v tisočih evrih in kar zadeva absorpcijsko zmogljivost, nimamo priporočila v zvezi s tem. Kajti to ni bilo v okviru obsega naše revizije, našega pregleda. Ja, vielen Dank, dann bekommt der Berichterstatter noch abschließend. Hvala. Potem pa v zaključek še gospod eh, poročevalec Seler. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala tudi za pojasnila komisije in eh, računskega sodišča. Hvala tudi za prispevke gospe Kanbah, gospoda Javor in gospoda Žehovskega. Gospod Kanbah, gospod Javor, to poročilo se osredotoča na proračunsko-tehnični vidik ukrepa 226. Ampak dejstvo je, da smo v Evropi daleč od enotne strategije za gozdove in morda bi lahko bilo smiselno iti v to smer, čeprav velja tudi to, kar pravi gospod Javor in kar sem tudi sam dejal v vodoma. Gost v Španiji je nekaj drugega kot gost na vzhodnem Polskem. In v preteklosti je bilo storjenih veliko grehov, zelo koristne gozdove so posekali, potem so tam rasli dokaj nič eh, vredni gozdovi. Na Slovaškem je šlo naprimer za zelo, zelo dragocen bukov gost, eh, ki pa je potem po popolnem poseku postal bistveno manj vreden smrekov gost. No, gospa predsedujoča, ukrep 226 je usmeren v oboje, torej v odpravo škode in v preventivne ukrepe. Mislim, da nima smisla ločevati enega in drugega. Namreč, če pride do naravne katastrofe v gozdovih, pa naj gre za nek eh, požar v sušnih območjih ali pa če gre, da, gre za eh, žledolom ali za škodo zaradi vetra, je pač treba škodo odpraviti. Vprašanje pa je, kako se škoda odpravlja zato, da se maksimira gospodarska korist na teh območjih ali pa se odpravlja ta škoda z namenom okrepitve odpornosti gozdov v prihodnje, da bodo gozdovi torej lahko bolje zdržali takšne naravne katastrofe. In to mislim, da mora biti tisti pravi pristop. Poleg tega pa potrebujemo tudi nadzorne mehanizme in obveznost poročanja. To, kar je dejal gospod Javor, namreč, da naj se države članice zaveže temu. Ja, to mislim, da je osnova. Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja pri tem vprašanju določa, da regije in države članice Evropski razvojni program za mm, podeželje mm, vsaka torej pripravijo in to naj potem služi kot osnova za nadaljne ukrepanje. Mislim, da so kriteriji vsi jasni, tudi ukrepi, ki jih je treba izvajati, so vsi jasni in ustrezno opredeljeni. Vprašanje je zdaj zopet vprašanje implementacije in tu se zdi, da so pomankljivosti in zato ustrajamo, da je te stvari potrebno izboljšati. Smo torej še vedno na začetku finančnega obdobja in mislim, da je pomeno, da napake iz preteklega ne vlečemo tudi v to obdobje. Dobro, s tem smo zaključili to točko in prehajamo na točko 6 na dnevnem redu in sicer glasovanje o našem mnenju k Evropskemu skladu za strateške naložbe. Prosim, če pripravite glasovalne kartice. Delegacijam pa dajem toliko časa, da razdelijo glasovalne sezname. so ah, can we test tako testiramo glasovalne kartice prosim če lahko preskusite glasovalne kartice kar pritisnite glasujte kakorkoli za proti ali in karkoli že samo preskusno glasovanje Torej, še enkrat preskusno glasovanje. Kdo želi glasovati, prosim, če samo pritisne enega od gumbo. Torej, dobro, 25 prijavljenih je in nobena skupina nima preveč prijavljenih. Dobro, mm, poročevalce sicer ni, ampak mislim, da nam bo vseeno šlo. Torej, člen 1, amandma 49. Za? Proti? vzdržani sprejeto. Amandma 48 je skladen s tem za, proti vzdržani zavrneno. Amandma 47 za, proti. Preverimo elektronsko, prosim. Ste vsi glasovali? Dobro. Konec glasovanja sprejeto. Amandma 50. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Amandma 51. Dobro, preverjamo amandma 50. Preverjamo amandma 50. Hvala, konec glasovanja. Sprejeto. 51 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 52 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 53 za, proti, zdržani, sprejeto. Amandma 54 z ustnim amandmajem. Je kdo proti ustnemu amandmaju? Ne. Razglasujemo za proti. Preverimo elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 3 za proti vzdržani. Sprejeto. Amendma 55 za proti vzdržani. Sprejeto. Amendma 56 za proti vzdržani zavrnjeno. Amandma 57 za, proti vzdržani je sprejeto. Amandma 58 za, proti vzdržani je sprejeto. 59 za, proti vzdržani je sprejeto. Amandma 60 za, proti vzdržani je sprejeto. Amandma 61 za, proti vzdržani je zavrljeno. Amandma 62 za, proti vzdržani je sprejeto proti vzdržani zavrnjeno. Amendma 63 za proti vzdržani zavrnjeno. Amendma 64 za proti vzdržani zavrnjeno. Amendma 65 za proti vzdržani sprejeto. Amendma 66 za proti vzdržani sprejeto amantma 69 z ustnim amantmajem. Kdo nasprotuje ustnemu amantmaju? Ne. Kdo nasprotuje ustnemu amantmaju? Ne, potem ga ne moremo sprejeti, torej glasujemo o amantmaju brez ustnega amantmaja. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Amantma 67 je brezpredmeten, 68 za, proti. Vzdržani. Zavrneno. Amandma 70 za. Preverimo elektronsko, prosim. Amandma 70. Mislim, da je sprejeto. Tako je. Amandma 71 za. Proti. Vzdržani. Zavrneno. 72 za. Proti. Vzdržani lahko preverimo elektronsko 72. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 73 za. Proti vzdržani. Sprejeto. 74 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 75 za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. 76 za z ustnim amendmajem. Kdo nasprotuje ustnemu amendmaju? Ne. Torej, kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Amendma 77 za. Proti. Lahko preverimo elektronsko. Amendma 77. Hvala. Zavrnjeno. Amendma 79 za. Proti. Tudi tu prosim elektronsko amandma 79. Konec glasovanja. Sprejeto. 78 je brezpredmeten. 80 za. Proti vzdržani sprejeto. Amandma 81. 83 se popravlja predsednica za. Proti vzdržani zavrljeno. Amandma 81 zdaj za proti vzdržani. Sprejeto. 82 za proti vzdržani. Sprejeto. 84 za proti vzdržani. Sprejeto. 85 za proti vzdržani. Sprejeto. 86 za proti vzdržani. Zavrneno. 87 za proti vzdržani proti vzdržani sprejeto, 88 za proti vzdržani sprejeto, 89 za proti vzdržani sprejeto, 90 za proti vzdržani sprejeto, amedma 91 za proti vzdržani sprejeto, 92 za proti vzdržani sprejeto sprejeto, 93 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 94 za, proti vzdržani zavrneno, 95 za, proti Preverimo, prosim, elektronsko amandma 95. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 96 za proti. Preverimo elektronsko. Še en glas manjka. Konec glasovanja, zavrnjeno. 97 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 98 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 99 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 99 za, proti vzdržani. Sprejeto. Gegen enthaltungen angenommen. Amendment 101 dafür. 111 za, proti, vzdržani, zavadnjeno. 102 za, proti, lahko preverimo elektronsko. 102, prosim. Die Abstimmung ist beendet. Das ist angenommen. 103 sprejeto 103, za, proti vzdržani, sprejeto 104, za, proti vzdržani, sprejeto 105, za, proti vzdržani, zavrnjeno 106, za, proti vzdržani, sprejeto 107, za, proti vzdržani, zavrnjeno 108, za, proti vzdržani, sprejeto 107. 110 za, proti, zdržani, zavarneno. 109 za, proti, to moramo preveriti elektronsko, 109 torej. Die Abstimmung ist beendet. Tako konec glasovanja, zavrnjeno. 111, tu je ustni amandma. Kdo nasprotuje? Ne. Potem glasujemo z ustnim amandmajem, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. 113 za. Tudi tu je ustni amandma, kdo nasprotuje. Ne, torej za, proti, vzdržani, sprejeto. 112 je brezpredmeten. 114 za, proti, vzdržani, sprejeto. 116 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 115 za proti zdržani sprejeto, 117 za proti zdržani. Preverimo elektronsko, 117. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 118 za proti zdržani sprejeto, 119 za proti zdržani sprejeto, 119 za proti zdržani sprejeto, 120 za, proti, zdržani, sprejeto, 121 za, proti, zdržani. Mislim, da sprejeto, ampak preverimo, 121. Konec glasovanja, sprejeto. 122 za, proti, zdržani vzdržani. Sprejeto 123 za proti vzdržani. Mislim, da sprejeto, ampak preverimo. 123. Mislim, da je zavrjeno. Ja. 124 za proti vzdržani mislim, da je z isto večino dovoljeno, ampak vendarle preverimo. Tako je. Zavrnjeno. 125 za, proti, vzdržani sprejeto. 126 po delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani zavrneno, 127 za, proti vzdržani sprejeto, 129 za, proti vzdržani zavrneno, 128 za, proti vzdržani sprejeto, 131 za, proti vzdržani zavrneno, 130 za, proti vzdržani sprejeto, amadma 4, Ne, ta je brezpredmeten. Torej 132 za proti vzdržani sprejeto, 133 za proti vzdržani sprejeto, 134 za proti vzdržani sprejeto, 135 za proti vzdržani sprejeto, 136 za proti vzdržani sprejeto, 137 za, proti vzdržani sprejeto, 138 za, proti vzdržani sprejeto, 139 za, proti vzdržani sprejeto, 140 za, proti vzdržani sprejeto, 141 za, proti vzdržani sprejeto, 142 za, proti vzdržani sprejeto, Amandma 5 za proti vzdržanje. Sprejeto. 143 za proti vzdržanje. Sprejeto. 144 za. A ja, sta ista. Potem je dovolj enkrat, kaj ne? 145 za proti vzdržanje. Sprejeto. 146 za proti vzdržanje vzdržanje. Sprejeto 147 za, proti vzdržanje. Sprejeto 148 za, proti vzdržanje. Sprejeto 149 za, proti vzdržanje. Sprejeto 150 za, proti vzdržanje. Sprejeto 152 za, proti vzdržanje. Sprejeto 153 za, proti vzdržanje proti vzdržani sprejeto. Amandma 6 za. A, ja, res je, imate prav, ta je brezpredmeten. 151 za. Proti vzdržani sprejeto. 154, tu imamo ustni amandma, kdo nas protuje? Ne, torej za, proti, vzdržani, sprejeto. 156 je brezpredmeten, amandma 7 tudi, 155 je naslednji za, proti, vzdržani. Mislim, da je treba preveriti. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. 155. Ja, sprejeto. 157 za, proti, zdržani, sprejeto. 158 za, proti, zdržani vzdržani sprejeto, 160 je brezpredmeten, 159 je skladen, torej glasujemo za proti vzdržani sprejeto, amandma 8 za proti vzdržani sprejeto, ta je pa ponoma enak amandmaju 8, oziroma 161, to da ni treba glasovati, 162 za, proti, vzdržanje sprejeto, 163 za, proti, vzdržanje sprejeto, 164 za, proti, vzdržanje sprejeto, 165 za, proti, vzdržanje sprejeto, 166 za, proti, vzdržanje sprejeto, 167 za, proti, proti. Preverimo, prosim, 167. Konec glasovanja, sprejeto. 168 za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za, proti, vzdržani, sprejeto. 170 za, proti, vzdržani, sprejeto. 172 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Sprejeto 171 je brezpredmeten, 175 za, proti. Preverimo, torej amadma 175 elektronsko preverjamo. Konec glasovanja. Zavrneno. 174 za, proti, vzdržani. Zavrneno. 176 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto, 173 za, proti vzdržani sprejeto, 177 za, proti vzdržani sprejeto. Potem imamo tu kompromisni predlog, in sicer kolega Gajer ima tu predlog, torej kdo je za ta kompromis, za, proti vzdržani. Večinsko je to ta kompromis sprejet. Zdaj je brez predmetnih cela vrsta amandmajev in nadaljujemo z 185, če prav razumem. Tako je, 185 za, proti. Preverimo elektronsko, prosim, 185. Konec glasovanja. Sprejeto. 186 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Sprejeto. 187 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 188 za, proti, vzdržani vzdržani. Sprejeto 189 za, proti vzdržani. Sprejeto 190 za, proti vzdržani. Sprejeto 191 za, proti Lahko preverimo elektronsko, mislim, da je sprejeto, ampak vseeno preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 192 za proti vzdržani sprejeto, 193 za proti vzdržani sprejeto, 194 za proti vzdržani zavrneno, 195 za proti. Preverimo elektronsko 195. Konec glasovanja, sprejeto. 196 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno, 197 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 198 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 199 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, amandma 200 za, proti, preverimo elektronsko, amandma 200. Konec glasovanja zavrnjeno. 201 za, proti vzdržani sprejeto, 202 za, proti vzdržani sprejeto, 203 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 10 za, proti vzdržani sprejeto, amandma 11 za, proti vzdržani zavrnjeno, 12 za, proti vzdržani sprejeto proti. Elektronsko, če preverimo, prosim, amendma 12. Mislim, da je sprejeto, ampak vseeno. Konec glasovanja, zavrljeno. Amendma 14 za, proti, vzdržani, zavrljeno. Amendma 13 za, proti, vzdržani, zavrljeno. Amendma 15 za, proti, vzdržani, zavrljeno. 16 za, proti proti vzdržani. Sprejeto, 17 za proti vzdržani. Sprejeto, 18 za proti vzdržani. Sprejeto, 19 za proti vzdržani. Zavrneno, amandma 20 za proti vzdržani. Sprejeto, amandma 21 za proti vzdržani. Zavrneno, 22 za proti vzdržani. Lahko preverimo elektronsko manjma 22. Mislim, da je sprejeto, ampak vseeno preverimo. Konec glasovanja. Sprejeto. 23 za. Proti. Zdržani. Zavrneno. 24 za. Proti. Zdržani. Zavrneno. 25 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 26 za. Proti. Preverimo elektronsko, prosim, imamo 26. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto. 28 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani, sprejeto ena za proti zdržani sprejeto, 32 za proti. Lahko preverimo elektronsko amandma 32. Mislim, da je sprejeto. Ja, res je. 31 za proti zdržani sprejeto, 33 za proti zdržani sprejeto, 34 za proti proti vzdržani sprejeto, 35 za proti vzdržani sprejeto, 36 za proti vzdržani zavrneno, 37 za proti vzdržani zavrneno, 38 za proti vzdržani sprejeto, amandma 2 je brezpredmeten, 39 za proti vzdržani sprejeto, Zdržanje. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo amandma 39. Konec glasovanja, sprejeto. Amandma 40 za proti vzdržani zavrnjeno. 41 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak preverimo. 41 preverjamo. Hvala. Sprejeto. 42 za, proti vzdržanje. Z isto večino sprejeto. 43 za, proti vzdržanje sprejeto. Lahko pa preverimo amandma 43. Mislim, da je sprejeto. Tako je, z veliko večino. 44 za, proti vzdržani sprejeto, 45 za, proti vzdržani zavrneno, 46 za, proti vzdržani sprejeto. In še končno glasovanje, in sicer poimensko prosim glasujte. Konec glasovanja. 20 za, 2 proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalcu. In eh, kar se nas tiče, so zdaj ti predpisi bistveno drugačni in bistveno večjimi pooblastili za nadzor kot prej. Hvala torej za glasovanje, s tem smo zaključili z današnjo sejo. Želim vam eh, prijeten večer, jutri ob 9. uri zjutraj nadaljujemo. Hvala za prisotnost in za sodelovanje. Hvala tudi tolmačem.